Dragi kolegi in kolegice, začeli bomo, nekaj minut zamujamo, ampak eh, prepričana sem, da bom lahko ta čas kot predsedujoča prihranila. Zelo me veseli, da lahko danes predsedujem tej javni predstavitvi, še posebej pa želim v imenu našega odbora. Uh, pozdraviti gospoda Kristosta Stilianidesa, ki je bil imenovan za kandidata za komisarja za humanitarno pomoč in eh, obvladovanje kriz. Nekateri ste bili tu že včeraj, za tiste, ki pa ne, pa naj predstavim postopek. Parlament bo izvolil novo komisijo skladno z 118. členom poslovnika in 16. prilogo poslovnika in sicer bo ovrednotil vse kandidate za komisarje na podlagi splošnih eh, usposobljenosti, predanosti Evropi in osebne neodvisnosti. Poleg tega bomo preučili tudi njihovo poznavanje resorja in njihove sposobnosti za komunikacijo. To je tudi namen današnje predstavitve. Naj vas opozorim, da se ta predstavitev prenaša po spletni strani parlamenta in preko uh, Europe by Satellite. Torej, naj pozdravim tudi vse tiste, ki nas spremljajo po svetu. Na voljo bodo tudi videoposnetki, ki jih boste lahko dobili na zahtevo kmalo potem, ko bo predstavitev končana. Na voljo je tolmačenje v 23 jezikov. Je pa res, da bomo imeli vsi čas omejen in prosim vas tudi, da ne govorite prehitro, zato da boste deležni dobrega tolmačenja. Kolikor vem, je tudi danes tudi mednarodni dan prevajanja in čestitam vsem tolmačem ob mednarodnem dnevu eh, prevajanja in se vsem zahvaljujem, da ste danes z nami. Našemu kandidatu za komisarja smo poslali nekaj pisnih vprašanj, na katera je odgovoril in kopije njegovih odgovorov ste ali prejeli, sicer pa so na voljo tudi eh, v dvorani. Zdaj pa naj povem, kako bo vse skupaj potekalo. Gospod Stiljanides bo imel 15 minut na voljo za svoj, svoj vodni nagovor, potem pa bo kot včeraj glavni del predstavitve predstavljalo 45 vprašanj. V prvem krugu bodo spregovorili predstavniki vseh poslanskih skupin, ki bodo imeli po eno minuto za vprašanje, kandidat pa bo imel minuto in pol na, za odgovor. Potem bo še možnost zastavljanja dopolnilnih vprašanj 30 sekund, kandidat pa dobi minuto za odgovor. Ves preostali čas pa bomo namenili preostalim vprašanjem, ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Res vas vse prosim, da se držite svojega časa za govor, da bomo vsi uspeli priti na vrsto. Poleg tega pa imamo nekaj vprašanj tudi strani dveh odborov, ki se tudi ukvarjata s področji, ki so v naši pristojnosti. To sta odbora za zunanje zadeve in odbor za okolje, javno zdravje in varno prehrano. Potem, ko bomo prisluhnili predstavnikom obeh odborov, pa bodo sledila vprašanja ostalih govornikov političnih skupin. Kar začnimo, začel bo gospod Stiljanides. Izvolite, imate 15 minut. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, dragi kolegi. V no, veliko čast mi je, da sem lahko danes tu kot kandidat za komisarja za humanitarno pomoč in obladovanje kriz. V veliko čast mi je, da sem bil predlagan za ta dosje, ki je v središču univerzalnih vrednot. Zelo dobro se zavedam ogromne odgovornosti. Tu pred vami sem kot kolega. Sem politik, ki nagovarja politike vsi se ukvarjamo z odločanjem in pogosto moramo sprejemati tudi zelo težavne, zelo zahtevne odločitve. Vsak politik je vse čas v nekakšni bitki z zgodovino. Odgovorni smo generacijam, ki bodo še prišle. Zato moramo imeti vizijo, politični pogum in dostojanstvo. Moja odgovornost pa je, da igram vodilno vlogo in da to vizijo pretvorim v konkretne rezultate. Potreba po humanitarni pomoči se pojavlja vsak dan. Vedno večje so te potrebe. Konflikti, podnebne spremembe, zdravstvene katastrofe, skrajna revščina in lakota so med glavnimi povodi za te povečane potrebe. Grozovita dejstva kažejo, kako zaostrene so razmere. Ob koncu leta 2013 je bilo 51 milijonov ljudi razseljenih zaradi konfliktov. Povprečno 32 tisoč ljudi eh, se mora preseliti vsak dan. Dnevno 8 tisoč otrok umre zaradi podhranjenosti in preko 3000 jih umre že na dan, ko se rodijo. In naša odgovornost je, da se na to odzovemo takoj, danes, ne šele jutri. Vem, kaj pomeni biti v konfliktu. Vem, kaj pomeni, če nimaš kje živeti, če ne moreš zadovoljiti osnovnih potreb, če živiš v strahu in če si oropan dostojanstva. Kot otrok in tudi kasneje kot študent sem bil priča trpljenju ljudi na Cipru. Ciprski Grki in eh, ciprski, eh, ciprski Turki. Priča sem bil bolečinam, ki jo prinaša razseljenost. Na zelo grob način sem spoznal, kako pomembna in nujna je humanitarna pomoč. Naj jasno povem, posledice konfliktov niso ne etično, etnično, ne versko obarvani. Prizadevajo vse stare, mlade, moške, ženske, deklice in fante. Humanitarna pomoč temelji na potrebah, ne na politični naravnanosti. Soočamo se z zelo zahtevnim kontekstom. Najprej naj se poklonim humanitarnim delavcem, ki zagotavljajo pomoč. Vsak dan tvegajo svoje življenja, da bi pomagali drugim, ne glede na identiteto, vero ali nacionalnost. Tu imamo v mislih tudi umor britanskega humanitarnega delavca Davida Heinza, ki so ga zakrivili eh, predstavniki ISIS-a. Mislim, tu imam v mislih tudi mednarodne delavce, ki so bili ubiti, ko so poskušali upozarjati na nevarnost ebole. Tu so boleči opomniki, kako nevarno je ponujanje mednarodne humanitarne pomoči. Vendar pa ne smemo pozabiti, da so poglavitnega pomena univerzalna načela, ki so del mednarodnega humanitarnega prava. Število napadov na humanitarne delavce se je od leta 2003 povečalo kar za štirikrat. Svet postaja vse bolj ranljiv zaradi vse večje pogostnosti in eh, vse večjih razsežnosti naravnih katastrof. Razvite države, ključno z Evropo, eh, so tudi same pogosto prizadete. Ne pozabite naprimer na poplave na Balkanu, letos maja. To so bile najhujše poplave v tej regiji v zadnjih stoletjih. Odziv Evrope na to katastrofo je bil takojšen in eh, pravzaprav neverjeten. 23 držav članic se je solidarno odzvalo skladno z Evropskim mehanizmom za civilno zaščito. Na teren so takoj poslale strokovnjake in nujno pomoč poleg človeških katastrof pa vse te katastrofe prinašajo tudi posledice za gospodarsko rast in razvoj. Obvladovanje kriz pa pomeni, da je potrebno obravnavati cenoten cikl, vključno s preventivo in pripravljenostjo. Tega se lotevamo z državami članicami eh, in pa tudi na mednarodni ravni v okviru okvira za delovanje iz Hjoga. Na prihajajoči konferenci v Sendaju naslednjega marca bomo imeli priložnost umestiti preprečevanje katastrof na e, tako vidno mesto kot pripravljenost. Stališča parlamenta so v tem kontekstu zelo pomembna in seveda sem se pripravljen o tem z vami pogovarjati pred to konferenco. Kar zadeva konflikte, so razmere neverjetne. E, prvič v zgodovini imamo istočasno štiri e, goreča žarišča, ki so vršena na najvišjo stopno po sistemu OZN. Sirija, Irak, e, Centralna Afriška republika in Južni Sudan. Ampak tu so še drugi dogodki, ki tudi terjajo stalno humanitarno pomoč. Palestina, Demokratična republika Kongo, Mali, Kolumbija, Mjanmar, če jih naštem samo nekaj. V Siriji smo priča eni od največjih človekoljubnih katastrof. Več kot deset milijonov ljudi je bilo prizadetih zaradi tega konflikta. Šest milijonov in pol od teh eh, ljudi so otroci, ki so notranje razseljeni. Število beguncev pa že presega tri milijone. Evropa se mora odzvati takoj, ne jutri. Vrh tega so tu tudi uničujoče posledice epidemije ebole v Zahodnji Afriki. Ebolo bi morali obravnavati kot ogromno naravno katastrofo. Gre za neke vrste tajfun v počasnem posnetku. Hkrati pa predstavlja tudi grožno globalni varnosti, kot je opozoril varnostni svet. Kajti za temi statistikami se skrivajo dejanska človeška življenja, to so ljudje in skupnosti, ki bodo potrebovali ogromno psihosocialne pomoči, da si bodo upomogli. Vse to terja takojšen odziv, pa tudi dolgoročno načrtovanje. Te razmere pa pomenijo, da je mednarodni humanitarni sistem pod velikim pritiskom. Prepričan sem, da bo svetovni človekoljubni vrh leta 2016 pri, prispeval k izboljšanju zmogljivosti za pomoč ljudem v stiski. Žal tudi gospodarske razmere po svetu ne prispevajo k boljšemu odzivu na te izzive. Zahvaljujem se parlamentu in še posebej temu odboru za stalno predanost Eh, in podporo operacijam za reševanje življenj. To je ključno, hkrati pa tak odziv terja zadostna sredstva za to, da lahko izpolnimo svoje zaveze. In za zaključek še nekaj besed o moji viziji. Izzivi, ki so pred nami, so ogromni, vendar sam sem vseeno zelo odločen in predan. Moj namen je, da nadaljujem z odličnim delom, ki ga je opravila Kristalina Georgieva. V prvi vrsti bomo nadaljevali z našim osrednjim mandatom, to je, da zagotavljamo nujno pomoč žrtvam. Evropi se ne sme zgoditi, da pride na teren preporzno in neopremljena želim prispevati k temu, da bodo humanitarni delavci ostali na terenu in prispevali k izboljšavam. In ne bom se osredotočal samo na največje krize, ki so v središču pozornosti, ampak eh, tudi na tiste dogodke, ki ne pridejo vedno na naslovnice časopisov. Poleg tega želim biti zagovornik tistih najbolj ranljivih, želim biti glas tistih, ki nimajo svojega glasu. Sodeloval bom z visoko predstavnico Federico Mogherini, da eh, zagotovim, da bomo slišali glasove tistih, ki trpijo zaradi posledic eh, katastrof in odločitev sprijetih eh, na najvišji ravni. Sam sem bil priča besedam in pripovedim številni, ki so bile žrtve, številni ženski so bile žrtve razselitve v Siriji in ženske in dekleta si tu zaslužijo posebno pomoč. Tretjič, zagovarjal bom specifično naravo in načela humanitarne pomoči. Na tem področju imamo v Evropi odlično podlago, imamo tako imenovani konsens o humanitarni pomoči. Potem Četrtič, preventiva je boljša od kurektive in zato bom še naprej eh, zagotavljal čim boljšo odpornost, kaj ti naložbe v dolgoročno odpornost so tudi stroškovno bistveno bolj učinkovite od samega odzivanja na krize. In pri tem bom tesno sodeloval s kandidatom za komisarja gospodom Mimicom. Petič, kriza ebole je odličen primer eh, dogodka, ki terja več kot zgolj usklajevanje. Potrebujemo dejanski enoten, skupen pristop različnih držav in različnih ministrstv. Tudi v komisiji se tega zavedamo in smo združili vse službe v novi centr za usklajevanje nujnega odziva. Preko tega se povezujemo z državami članicami, mednarodnimi partnerji in največjimi donatorji človekoljubne pomoči. Res je, da vsi rezultati še niso vidni in da bo potrebno nadaljne delo. Šestič. Še naprej moramo varovati evropske državljane. Izvajanje nove zakonodaje na področju civilne zaščite mora zagotoviti bolj zanesljive in predvidljive odzive na katastrofe, krati pa mora prispevati tudi k preprečevanju katastrof v Evropi. In za konec še kar zadeva tako imenovani celostni pristop. Tu bom eh, sledil usmeritvam svoje predhodnice. Smo vključeni, vendar ne. Torej, če me boste potrdili, bom tesno sodeloval z visoko predstavnico in z drugimi komisionarji, eh, z drugimi komisarji pri odzivanju na vzroke za konflikte, pri okrepitvi preprečevanja konfliktov in pri reševanju konfliktov ter zagotavljanju stabilizacije eh, in eh, vrnitvi na pot trajnostnega razvoja. Istočasno pa bom zagotavljal, da se človekoljubna pomoč ne bo zlorabljala v druge namene in da bomo spoštovali vsa preizkušena načela eh, humanitarnosti, neutralnosti in neodvisnosti. To je predpogoj za to, da lahko humanitarnim delovcem zagotovimo dostop do žrtev in to smo jim dolžni. Dragi kolegi in kolegice, V zadnjih dveh tednih sem se moral v kratkem času zelo veliko naučiti. In eh, moj resor je poln stisk in kriz. Hitro se učim in če mi boste izkazali svoje zaupanje, bom še naprej trdo delal, da bi kar najbolje razumel vsa pereča vprašanja. Se bom pa tudi redno vračal v vaš odbor in sem vedno pripravljen na razprave z vami. Najlepša hvala. Um, you, Najlepša hvala, gospod Stelenides, za ta odličen uvod. Zdaj pa bomo nadaljevali z vprašanji predstavnikov poslanskih skupin. Najprej gospod Štir za Evropsko ljudsko stranko, ki ima eno minuto za vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobrodošli, eh, gospod kandidat za komisarja. V svojem uvodnem nagovoru ste omenili izbruh ebole in uvrstili ste ga tudi med prednostne naloge vašega prihodnjega dela. Eh, v razpravi, ki smo jo imeli na plenarnem zasedanju, smo slišali ocene, da naj bi bilo do konca leta okuženih približno 20 tisoč oseb. To je bilo pred nekaj tedni v Strasburgu. Zdaj Združeni narodi ocenjujejo, eh, da bi število lahko doseglo 1,4 milijona evrov do eh, januarja 2015, če ne bo prišlo do nadaljnih ukrepov s eh, strani mednarodne skupnosti. Rekli ste, da je potrebno ukrepati in prvo vprašanje je, ali lahko uh, poveste, kako ocenjujete prizadevanja mednarodne skupnosti in prizadevanja Evropske unije doslej na tem področju. Hvala. Če dovolite, bom nadaljeval v svojem maternem jeziku. Prav imate. Razmere so res zelo težavne in priznati moramo, da se je mednarodna skupnost odzvala prepozno in da je podcenjevala nevarnost ebole in tu je eh, pravzaprav izhodišče, ki se ga moramo zavedati. Vemo, kaj so povedali epidemiologi in predstavniki Svetovne banke. Eh, povedali so, da so razmere res zelo, zelo težavne in to so priznali tudi sami strokovnjaki. Pismo, ki ga je vaš odbor že poslal, eh, pravilno opredeljuje eh, prednostne naloge. Kot tudi sam kot zdravnik sem prepričan, da na terenu potrebujemo predvsem zdravnike. Poleg tega potrebujemo druge zdravstvene delavce, potrebno je vzpostaviti bolnišnice in vse to se mora zgoditi zdaj, kajti če se bo virus preselil na urbano populacijo, ga ne bo več mogoče nadzorovati. Potrebno je torej usklajeno delovanje vsi mednarodni partneri morajo torej tesno sodelovati. To velja tudi za države članice. Najlepša hvala. Gospod kandidat, moje dopolnilno vprašanje je, ali lahko izpostavite, če boste potrjeni Kakšni bodo konkretni ukrepi, ki jih boste sprejeli pri soočanju z izbruhom ebole? Če mi boste izkazali svoje zaupanje, sem prepričan, da moja politična vest in tudi eh, konec koncev moja zdravniška izobrazba eh, bosta zagotovila, da se bom potrudil, da bomo prisotni na eh, terenu in da bom dobil tudi vse informacije, ki jih potrebujem za realistično oceno. Eh, to je potrebno zato, da bomo razumeli, kaj je res potrebno storiti na terenu, kakšno usklajevanje je potrebno in če bom eh, potrjen, bo eh, to tudi moje prvo potovanje, da si torej ogledam razmere na terenu. K temu se lahko zavežem, mislim pa, da bom s tem posredoval tudi sporočilo kolegom zdravnikom, da je naše mesto tam med temi ljudmi. Hvala. Gospod Lic za socialiste in demokrate je naslednji. Najlepša hvala, hvala za zelo zanimiv uvodni nagovor. V celoti se strinjam, da se moramo odzvati zdaj in to ste večkrat izpostavili v svojih besedah. Imam pa naslednje vprašanje. Trenutna uredba sveta 1275-96 eh, sega v leto 96 in bi jo bilo potrebno revidirati zato, da bi eh, upoštevala trenutne razmere in eh, tudi nove zakonodajne postopke, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba. Komisija že leta odlaga s tem delom in se zdi, da se ni pripravljena lotiti te revizije. Naša poslanska skupina je že večkrat eh, pozvala k prenovi te zakonodaje, zato da bi izboljšali učinkovitost humanitarnega odziva na krize. Eh, ali se strinjate, da je potrebno to revizijo izvesti pred koncem leta 2016? Če ne, zakaj ne in če da, kateri bodo, bi po vašem mnenju morali biti glavni elementi te revizije? Dragi kolega, posem prav imate. Obvestili so me, da je komisija dejansko se zavezala, da bo izvedla revizijo te zakonodaje? E, čisto iskren bom pri tem, kar vam bom povedal zdaj. Nič ni takega, da se stvari ne bi dalo spremeniti. Seveda je prav, da prilagajamo zakonodajo, Eh, novim razmeram. Je pa pri, vsaki, pri vsakih tovrstnih spremembah prisotno tudi določeno tveganje, kajte včasih je boljše sovražnik dobrega in včasih tvegamo, da bomo zagrešili tudi kako napako. Vendar pa, če ima vaša poslanska skupina zelo uh, trdno stališče glede tega, je prav, da začnemo dialog. Uh, Prav je, da se o tem pogovorimo, da poglobljeno preučimo, kaj bi bilo mogoče revidirati in če pridemo do skupnega stališča, če se bomo uspeli zediniti, potem ni razloga, zakaj se tega ne bi lotili. Veste, da je zato potrebna odločitev kolegija komisarjev. Torej, lahko zgolj ponovim. Mislim, da ta uredba sicer dobro deluje, sem pa pripravljen na posvetovanja tudi v okviru vašega odbora in če se bodo, bomo vsi strinjali, da je revizija potrebna, eh, se lahko lotimo. Če pa bo naš sklep ta, da zakonodaja dobro deluje, kakršna je, potem eh, bomo ostali pri tem. Hvala, dopolnilo vprašanje. Omenjali ste ebolo usklajevanje znotraj Evropske unije in tudi med Evropsko unijo in drugimi akteri, ki eh, sodelujejo pri zagotavljanju humanitarne pomoči, mora biti boljše. Pred nedavnim smo se srečali z evropskim uh, veleposlanikom v Iraku, ki je podal poročilo našemu parlamentu in ki je tudi obžaloval uh, pomankanje angažmaja, tudi uh, organizacije Združenih narodov pri odzivanju na tamkajšno krizo. Tega se je potrebno lotiti in moje specifično vprašanje je, kaj bi vi predlagali za to, da bi izboljšali sodelovanje med državami članicami in tudi sodelovanje in usklajevanje z drugimi mednarodnimi akteri. Hvala. Hvala lepa. Vprašanje usklajevanja je vsekakor eh, ključen predpogoj za učinkovitost na katerem koli področju, zlasti ko gre za primer ebole. Brez usklajevanja tu ne bomo uspeli ničesar ukreniti. Zato sem prepričan, da moramo nadgraditi sodelovanje z mednarodnimi partnerji. Sam sem že vzpostavil stike z vidnimi osebnostmi tudi v okviru eh, OZN, pa tudi z visokim, z visokim predstavnikom za begunce, tako da če bom potrjen, bom vsekakor eh, nadaljeval s temi stiki, s to komunikacijo, tako da bomo lahko čim bolj konkretni in učinkoviti. Vsekakor pa je sodelovanje mednarodnih akterjev eh, predpogoj, to je temeljni gradnik, na katerem lahko zgradimo svoje delo. Zdaj imamo nove podatke o eboli, eh, vidimo, da smo razmere podcenjevali. Eh, In eh, glede na to, da eh, gre za res nujne razmere, je potrebno takojšnje ukrepanje. Najlepša hvala, gospod Kaski, za skupino EKR. Gospa predsednica, gospod kandidat. Prvi eh, humanitarni vrh v Istanbulu leta 2016 bo poskušal povzeti, kaj smo naredili na področju človekoljubne pomoči v zadnjih letih. Ravno tako naj bi omogočil tudi izmenjava najboljših praks, kar bo pomenilo izboljšanje standardov na področju humanitarne pomoči. V luči vsega, kar bomo morali ukreniti, pa je prav, da si zastavimo cilje za obdobje po 2016, zato da bomo zagotovili, da bo naša pomoč bolj učinkovita. Zato vas sprašujem, kako vi ocenjujete naše evropske cilje in našo pripravljenost na ta vrh? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Res je, to vrhovno zasedanje leta 2016 v Istanbulu bo zelo pomemben dogodek iz treh razlogov. E, tu ne bo šlo za medvladno konferenco. Vsi akteri mednarodne človekoljubne skupnosti bodo prisotni. Drugič, eh, zastavili smo si zelo konkretne cilje, inovacije, učinkovitost humanitarnega delovanja, zmanjšanje ranljivosti, in tudi vprašanje dostopa do pomoči. Na tej konferenci bomo imeli možnost poglobiti se vsa ta vprašanja in zato se strinjam, da mora biti Evropa čim bolje pripravljena. Ravno zato bomo tudi prej sami izvedli konferenco v Bukarešti. In nas pripelja do določ, pripelje do določenih eh, fleksibilnost, eh, ki je v normalnem eh, času možna, pa sedaj pomeni, da je potrebno morda celo poseči po proračunskih rezervah. Hkrati pa je tu tudi absurdnost, ki jo imamo zapisano v sistemu, eh, namreč eh, plačila na eni strani in izplačevanje na drugi, ne glede na dano zavezo. In ko smo enkrat postrgali ves denar, vsa sredstva, ki so na voljo, In ko to ne pripelje eh, do boljše situacije na, eh, na terenu, potem eh, lahko to dejansko povzroči velike težave. Ne lahko rečemo, da na ta način prihaja pravzaprav do resnih zapletov. Kaj bi rekli glede tega? Ehi, ti ha bolito di Dio στον τρόπο που περιγράφετε την κατάσταση. Popolnoma prav imate. Situacijo ste pravilno predstavili. Vem, da se že leta ukvarjate s to vrstmi vprašanji v okviru tega odbora. Sam sem bil član odbora za proračun, ko sem bil poslanec. V teh dveh mesecih sem si torej lahko pridobil nekatere izkušnje govora je bilo tudi o proračunu za odbor Deve. Rad bi vas opomnil, da bi bilo dobro se na neki točki sestati z vsemi akterji in jih prepričati, da imajo humanitarni ukrepi prav posebno vlogo in da bi jih morali zato ustrezno obravnavati. Plačila in obveznosti kot postavki proračuna bi morali biti enakovredni. To je eno izmed um, bistvenih vprašanj z vidika proračuna. Po mojem mnenju pa bi morali storiti še več in zato imamo močne argumente in nihče ne more izpodbiti naših argumentov, ki se nanašajo na specifičnost humanitarne pomoči. Naj omenim člen 216, ki govori o enakih merah za plačila in obveznosti. Če bomo uspeli izpolnjevati to določbo, bomo lahko zagotovili humanitarno pomoč, kljub temu, da obstajajo omejena sredstva. Zaradi tega potrebujemo tudi donatorje. In ravno zaradi tega je konferenca v Istanbulu tako zelo simboličnega pomena. Hvala. Torej, če si dovolim in pojasnim eh, to, kar poveste, eh, potem predvidevate, da bi ob umestnem eh, pregledu povedali, kako se to nadaljuje in ali predvidevate poseben režim, ki bo pomenil odstopanje od sicer začrtanega v proračunskem okviru. πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο, το 2015. Μένει. Da bi že lahko začetkom leta 2015 eh, začeli ustrajati pri tem, da se prepozna specifič, specifičnost našega področja. In mislim, da je to izvedljivo. Lahko bi to storili prek razprave in tako izpostavili to vprašanje. Seveda, če bomo pri tem ustrajali humanitarno ukrepanje je edino ukrepanje, ki je res eh, izredno pomembno, ko gre za odzivanje na nepredvidene dogodke. Zaradi tega je treba omogočiti dostop do sredstev iz rezerve za nujno pomoč. Poleg tega mora obstajati tudi usporedna možnost za enaka sredstva, ko gre za plačila in obveznosti. Financiranje nevladnih organizacij ne bi smelo biti odloženo zaradi tega, ker eh, organizacije nimajo dostopa do sredstev, ki bi jih odobrile banke. Tako da je treba predvideti dotok sredstev ravno v tistem trenutku, ko pride do krize, da lahko omejimo negativne ukrepe. Gospod Krisagonos eh, iz GUE ki sedi poleg, poleg mene, tako da mislim, da se lahko komisar, kandidat za komisarja obrne in mislim, da bo kolega spregovoril v vašem jeziku. Hvala, predsednica. Naj nadaljujem. Gospod kandidat za komisarja, v preteklosti smo slišali hude obtožbe glede napačnega upravljanja, celo korupcije ko gre za izvajanje humanitarne pomoči in projektov strani komisije, projektov, ki so se izvajali v tretjih državah, naprimer v Somaliji. Če vas bo Evropski parlament potrdil kot komisarja, me zanima, kako se nameravate uznati, odzvati v primeru, da bo prišlo do podobnih težav v času vašega mandata kot komisarja za humanitarno pomoč. Hvala. Ondus ine... Najlepša hvala za vprašanje, spoštovani kolega. Da, res je. Takšne so pač zadeve. Prihaja do prevar in korupcije. Prišlo je do nekaterih takšnih primerov, kot so me obvestili. In kolikor vem, so bili na to sprejeti tudi ustrezni ukrepi. Na podlagi podatkov, ki sem jih prejel, obstaja učinkovit mehanizem notranjega nadzora. Gre za mehanizem strani, ki ga izvajo strokovnjaki, na to pa je na voljo tudi pregled strani računskega sodišča. Tako da mehanizmi so na voljo. Na podlagi to vrstnega nadzora je postalo jasno, da je sam nadzor učinkovit. ta nadzor se zdi vsem službam v okviru EHA zelo pomemben. Zavedamo pa se, da prihaja do primerov korupcije in prevar, tako da je treba ukrepati, kadar obstaja sum za to. Treba se odzvati in kolikor je možno izboljšati sistem treba se zavedati, da bi do tovršnih primerov lahko prišlo kadarkoli in na to mora obstajati politična volja, da se na jasen in hiter učin odzovemo na to. Gospod Krisobonos, prosim. Govorili ste o politični volji v navezavi na moralna vprašanja. Bi bili pripravljeni prekiniti izvajanje nekega projekta oziroma zamenjati tiste, ki ga vodijo, če se za to pojavi tež potreba. Da, seveda, se druge rešitve ni. Treba je biti neusmiljen in neomajen, ko gre za vprašanja korupcije in prevar. Davkoplačevalskega denarja ne bi smeli porabljati za kakršnekoli gorofije in korupcijo. Tudi ko gre za kredite iz naslova humanitarne poči, moči, to velja. To vrstne sredstva rešujejo življenja. Zato moramo biti zelo budni pri odzivanju na to vrst celotne zadeve. Če pride do težav, ki ste jih omenjali, je treba nujno prekiniti program in sprejeti vse potrebne ukrepe. Na podlagi informacij, ki sem jih prejel, imel pa sem dokaj omejen čas, 15-17 dni za pripravo, na podlagi teh informacij pa sem zvedel, da so se konkretno odzvali na vsa ta vprašanja. Naslednje vprašanje bo zastavila gospod Hautala iz skupine zelenih. Prepričan sem, da se lahko vsi strinjamo z vašo vizijo, ko ste dejali, da se želite boriti za najbolj eh, prikrajšane ljudi, da želite biti glas tistih, ki nimajo svojega glasu. S tem se strinjam. Številne manjšine trpijo bolj kot drugi zaradi kriz. Tu gre naprimer za invalide in otroke, pa tudi za ženske. Tudi te so dokaj randljive. Pogosto pa so ženske delež večine. Tako da kako lahko v praksi upoštevamo randljive skupine, kot so invalidi, otroci in ženske? Kako bi lahko humanitarno pomoč namenili najbolj randljivim skupinam? tako da bi lahko zagotovili higijenske in sanitarne pogoje za invalide in da bi lahko preprečili spolno nadlegovanje žensk. To je zelo pomembno vprašanje. Kaj lahko storite v praksi na tem področju? Najlepša hvala, spoštovana kolegica, za vaš zelo občutljiv pristop do ranljivih skupin. Pomembno je, da priznavamo vrednost um, to vrstnih skupin, ko jim želimo pomagati. Nekaterim skupinam je treba nujno pomagati. Tu gre naprimer za invalide in osebe z gibalnimi okvarami. Sam sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak eh, informacije, ki jih imam na voljo, pravijo, da kriteriji, ki jih uporabljamo, ki jih uporabljajo nevladne organizacije na področju humanitarne pomoči, kažejo, da so ženske, otroci, spolno nasilje in vprašanja, ki se nanašajo na osebe s posebnimi potrebami, zelo kritičnega pomena. Na podlagi tega lahko dokažemo, kakšna je osrednja vrednota humanitarne pomoči. Humanost, človekoljubnost mora biti jasno izkazana, ko se lotevamo težav tovrstnih skupin. Ukrepe je treba torej meriti s dejanskimi kazalniki, ki jih glede ukrepov, ki jih sprejmemo pri teh osebah. Še nadaljne vprašanje imam. Naj se navežem na to idejo. Več milijonov ljudi živi v taboriščih za begunce in eh, včasih lahko traja življenje v taborišču kar nekaj desetletij. V Keniji, naprimer, nekateri ljudje že kar 20 let živijo v taboriščih po razpadu somalske vlade Verjetno ste seznanjeni tudi z um, taboriščem Zatar. V... In tu gre za manjše mesto, kjer prihaja do težav z upravljanjem. V luči prvega humanitarnega vrha me zanima, kako bi lahko spodbudili osebe, ki že dlje časa bivajo, bivajo v to vrstnih. Uh, bivališčih. Hm, idealno bi bilo, če bi posamezniki v tovrstnih eh, taboriščih preživeli samo nicele dve leti. Da, to je zelo veliki ziv. Treba je preučiti situacijo in najti konkretne načine soočanja s tovrstnimi težavami, ki smo jim priča sedaj že kar nekaj let kajti če se ne bomo soočili s temi težavami, bomo izgubili kar eh, nekaj generacij. To tveganje naprimer obstaja v Siriji. Šest milijonov ljudi približno se je moralo soočiti z mm, konflikti v Keniji, Južnem Sudanu in Kongu. Prihaja do težav zaradi podhranjenosti, pa tudi do negativnih psiholoških učinkov. Poleg tega za otroke v teh regijah ni upanja za boljšo prihodnost. Ne morejo prekiniti začaranega kroga v teh traumatičnih okoliščinah. Tako da se je treba lotiti tega vprašanja in oblikovati skupno evropsko stališče. Grazie, predsedente, buonasera, komisarjo designato. Gospod Koral za EFD. Gospod kandidat za komisarja, rad bi vas poprašal po krizi. Prišlo je do nesreč, na primer do jedrske nesreče v Fukushimi, do razlitja nafte na ploščadi Horizon. Tako da vidimo, da gre za velike nesreče, s katerimi se običajno težko srečujemo. Tu gre za nesreče, zaradi katerih prihaja do energe, zaradi energetskih razmer. Tudi v Evropski uniji najdemo posod jedrske elektrarne. Nesreče, ki smo jim bili priča v preteklosti, bi se lahko dogodile tudi v Evropi. Če bo čez tri mesece prišlo do naravne nesreče, ki je naprimer podobna situaciji v Mehiškem zalivu ali pa podobna nesreči iz Fukushime, me zanima, ali se bi bili sposobni odzvati na to vrstno nesrečo. Kako bi ukrepali? Najlepša hvala za to vprašanje. Pravzaprav ste s tem omenili drugo področje, za katerega sem pristojen kot komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje. Slednji vidik ste naslovili. V primeru Fukushime je Japonska prosila za evropsko pomoč in um, odzvali smo se, tako da se iz tega lahko veliko naučimo. Tu gre za nesreče, ki povzročijo krizo v več sektorjih in tudi za naravne nesreče. In za vse to vrstne nesreče imamo osnovan sistem, ki temelji na preventivi in odzivanju. Tako da moramo biti pripravljeni. Ta mehanizem če dalje bolj zbližuje države članice in med njimi tke tesnejše vezi. Tako da me to navdaja z upanjem, sploh glede na situacijo v Bosni. V primeru Bosne smo se lahko bolje odzvali na nedane poplave, kakor eh, naprimer v podobni situaciji leta 2001. Tako da je treba še bolj eh, uskladiti naš pristop in eh, biti še bolj pripravljeni na preprečevanje. Veliko bolj bi se morali osredotočiti na preprečevanje. Mehanizem unije na področju civilne zaščite je ravno osnova za to vrstno šivito. Prihaja do industrijskih tveganj na večjih področjih. Prišlo je do požara v rafineriji v Milacu. Trenutno iz te rafinerije uhaja toksičen dim ki bo predstavljal težavo še kar nekaj časa in bo ogrožal zdravje državljanov ter eh, zdravje okolja. Ali menite, da bi ta je tveganje industrije morali biti v pristojnosti Evropske unije, ne v pristojnosti nacionalnih organov? Podrobnosti pri tem vprašanju, ki se dotika dogodka Sicil na Siciliji, sicer ne poznam. Ampak eh, bil sem obveščen o mehanizmu unije na področju civilne zaščite in moj odgovor je, če država članica prosi za pomoč, lahko na podlagi tega mehanizma prejme pomoč. To pomoč eh, so uporabile države naprimer v primeru požarov v južnem sredozemlju. Mehanizem unije pa lahko deluje tudi izven okvirov Evropske unije, zunaj njenih meja. Zastavlja pa se vprašanje, ali je podana zahteva za pomoč. Imamo tudi centr ERCC, centr za usklajevanje nujnega odziva, ki lahko pomaga in se neposredno odzove, zato da bi se izognili še bolj tragičnim posledicam. Gre torej za vprašanje, ali država članica zaprosi za pomoč. Ne vem torej sicer, kakšne so podrobnosti v, pri situaciji v vaši regiji, lahko pa o tem spregovorimo, ko bom imel na voljo več splošnih informacij. Hvala. Tako, s tem smo zaključili s prvim krogom vprašanj, sedaj pa eh, vprašanji strani pridružnih odborov. Gospod Preda iz odbora za zunanje zadeve je prvi govorec, prosim. Gospod komisar, oziroma kandidat za komisarja, gre za zelo pomemben fortel. fortel, fortel eh, kaj ti nudi se pomembna pomoč na eni strani, na drugi strani pa na naši državljani vidijo v tem pomembne dejavnosti Evropske unije. Na drugi strani pa sem prepričan, da razpolagate oziroma imate vse potrebne pristojnosti, da lahko dobro opravite to poslanstvo. Kako boste sodelovali za visoko predstavnice? Uh, zato, da človekoljubna pomoč ni eh, pravzaprav eh, ločena od ostalih dejavnosti. Eh, tu so tudi različni drugi kriteriji, kot so odvisnost, avtonomnost in tako dalje. Tu je tudi situacija v Ukrajini, kjer je Unija nudila eh, pomembno pomoč prebivalstvu, čeprav je težko prodreti na območja, ki so pod nadzorom upornikov. Najlepša hvala za odgovor. Hvala. Popolnoma prav imate. Uskrajevanje in sodelovanje na ravni projektne ekipe je bilo opredeljeno strani predsednika komisije gospoda Junkerja in to vrstno usklajevanje mora potekiti redno zaradi tega je delovna ekipa, ki dela na področju zonih zadev, zelo pomembna. Gospa Federica Mogherini bo tista, ki bo usklajevala to področje kot podpredsednica komisije. Humanitarna pomoč. Ko gre za humanitarno pomoč, sem dejal, da bom kot komisar za humanitarno pomoč eh, sledil v pristopu, ki ga je obrala gospa Georgieva. Temeljili bomo, naše delo bo temeljilo na pristopu in and out. Zagotavljali bomo torej usklajevanje na kraju samem, tako da smo lahko aktiven del dejanske ekipe in na ta način se lahko soočimo z globljimi vzroki za krizo. Vemo pa tudi, da so potrebne politične rešitve. Vemo, kaj je dejal japonski humanist. Ni humanitarnih rešitev za humanitarno vprašanje. Politično politične rešitve potrebujemo. Humanitarna pomoč je na voljo zato, da omogoča pomoč. Tako da, da, zagotovo bomo odigrali pomembno vlogo v projektni ekipi, ko gre za odločanje o politikah, ampak nasplošno je treba zagotavljati spoštovanje štirih temeljih načel humanitarne pomoči. Če jih ne bomo spoštovali, ne bomo imeli dostopa do žrtev, do tistih, ki so se znašli v stiski. Torej, sledili bomo pristopu sodelovanja in nesodelovanja, tako da bi lahko obranili vrednote humanitarne pomoči. Sedaj pa gospa Gardini, ki je članica odbora za okolje. Prosim. Najlepša hvala. Rada bi spregovorila o novem mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Bila sem poročevalka, ko je bil razvit um, ta mehanizem Unije, s katerim naj bi izboljšali naš čas odzivanja. Sedaj je napočil trenutek, ko bo treba v praksi začeti uporabljati ta mehanizem. Zanima me, kaj nameravate storiti vi, tako da bi lahko zagotovili najbolj učinkovito ukrepanje. Kako boste delovali, zato da boste zagotovili usklajenost v okviru komisije, ko gre za porazdelitev različnih pristojnosti glede civilne zaščite med državami članicami. In kako boste zagotovili sodelovanje držav članic pri tem mehanizmu? Moje vprašanje se osredotoča na zmogljivosti za odzivanje in prostovoljni nabor sredstev. Kako bomo lahko usklajevali ta dva vidika? Ali menite, da bo ta novi mehanizem dobro izhodišče za to usklajevanje? Najlepša hvala in veliko uspeha. Spoštovana kolegica, mislim, da ste s temi vprašanji seznanjeni do potankosti naj vam najprej povem, da se strinjam z večino tega, kar ste dejali. Mehanizem unije na področju civilne zaščite je mehanizem, ki povezuje države članice s komisijo v primeru naravnih nesreč. Delovanje mehanizma se usklajuje prek eh, Evropskega centra za odzivanje. Gre za odziv v primeru prošnje ene izmed držav članic za pomoč. Naj tu navedem še enkrat eh, primer, kot primer Bosno. Seveda bi lahko tu kar nekaj vidikov odziva izboljšali, ko gre naprimer za preprečevanje, lahko bi pripravili boljše načrte, lahko bi predvideli določene rezerve. Državi bi lahko pomagali prek usklajenega odziva večjih držav članic. To bi lahko bilo veliko bolj učinkovito. Gre tudi za strukturne izzive. Če želite postati dejavni, je treba imeti na voljo način ukrepanja, kako bo mehanizem torej aktiviran. Kar se tiče prostovoljnega nabora sredstev, ta res daje na voljo nove priložnosti. To možnost bi morali še razširiti, tako da bi imeli na voljo še več opcij. Kar se tiče širšega okvira mehanizma Unije na področju civilne zaščite, menim, da je ta mehanizem učinkovit, da lahko pomaga tudi v čezmejnih situacijah. Norveška in Islandija ter Črna gora ter nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija prav tako želijo postati članice. Sedaj nadaljujemo s političnimi skupinami. Gospod Punga je prvi govorec, ki je pod uh, predsednik odbora in sedi za vami, gospod kandidat. Eh, gospod kandidat, eh, preprečevanje tveganja je bistvenega pomena, da oblažimo učinke vojne, hkrati pa tudi naravne katastrofe, ki jih je vse več kakšno strategijo nameravate vzpostaviti, da bi izboljšali in zmanjšali ranljivost eh, lokalnih skupnosti? Ali bo moč eh, sinergije ukrepiti zaradi razvojne politike? Hvala lepa. Iri, kjer je sinal, fenomizo, ibadedin. Maji. Dragi kolega, mislim, da ste že omenili ključno besedo. Kajti vse naše politike za zmanjševanje tveganj in za eh, krepitev odpornosti je potreben razvoj, kakor tudi sodelovanje z gospodom Mimico. To tudi pomeni, da se bomo morali pri svojem delovanju dopolnjevati in sicer zato, da smo lahko prisotni, ko se pojavi potreba, ko se pojavi potreba po pomoči za razvoj. Na eni strani obnova in na to eh, razvoj. To je potrebno povezati in čim bolj bo to potekalo tako, boljši bodo rezultati. O tem je že potekala razprava na lokalni ravni, na ravni lokalnih skupnosti. Naprimer, odličen primer v Sahelu, kjer lahko bi eh, to uporabili, sledili temu primeru in sicer zato, da razširimo svojo prakso v celotni Afriki je program Šer pripeljal do podobnih rezultatov. Tako je potrebno oblikovati strategijo, sodelovati z lokalnimi ljudmi, z lokalnimi oblastmi. Nevladne organizacije na licu mesta nam lahko pomagajo. In vsi ti morajo sodelovati, sodelovati moramo skupaj z nevladnimi organizacijami, tudi eh, financiranje mora biti ustrezno za to, da bi lahko okrepili soočanje s temi problemi. Besedo ima gospod Guerrero Salom. E, imamo e, dvoje vprašanj, e, kaj ti kriza, kriza pomeni veliko beguncev, veliko razseljenih oseb in to se pogosto dogaja na mejah Evrope. Moje vprašanje je naslednje. Ali ste pripravljeni eh, na to, da bodo pravice beguncev del politike Evropske unije. Verjetno to spada v pristojnost komisarja za migracije. V svoji izjavi ste rekli, da je potrebno preprečevati, delovati danes raje kot jutri, eh, če pustimo ob strani dejstvo, da Evropa pogosto se pogosto odziva prepozno. Ali boste zagotovili tudi sodelovanje predhodnika v tej politiki, da bi lahko prišli do proračunskih sredstev, ki presega 50 milijonov, kar je v primeru Sirije zelo malo spričo velikega števila beguncev. Dragi kolega, prav imate humanitarna kriza na naših uratih, na naših mejah praktično, ki eh, se je razmahnila in ki pomeni pritisk eh, in uh, migracijske tokove proti Evropi in eh, naprimer, ko v zelo kratkem času, ko je zelo kratkem času prečkalo mejo iz eh, Sirije 180 tisoč eh, beguncev potrebno je pomagati komisarju za migracije. Pravzaprav eh, tudi zato je gospod Juncker predvidel takega komisarja. Jasno, da bom za gospodom Avramopulosom sodeloval. Prav tako bodo potekali tudi neposredni razgovori. Uh, kot komisar za humanitarno delovanje, če me boste potrdili, bo moja prva skrb veljala ukvarjanju eh, s temi vprašanju eh, zaklonišč, eh, potem tudi dostave hrane, vode, dostopa do hrane. Vse to je zelo pomembno. to lahko pomaga verjetno ublažiti migracijske pritiske. Kot komisar za humanitarno ukrepanje bom ob tem, da bom neodvisen pri svojem delovanju, hkrati tudi deloval tako, da ne bom dovolil, da se humanitarno delovanje izkoristi za eh, nekakšno politično delovanje. Gospod Luke, v imenu ECR. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja. Zanima me, kako je z grožnjami za humanitarno osebje, ki zagotavlja pomoč. Sami ste že upozorili na to težavo prihaja do težav, ko je naprimer. Ko so naprimer državljani umorili humanitarne delavce, ker so mislili, da jih um, napačno ogrožanje, prihaja tudi do primerov um, terorističnih napadov, s katerimi želijo um, skrajneži upozoriti na svoje dejavnosti in s tem ogrožajo humanitarno osebje. Kako želite vi ukrepati? Ste pripravljeni predvideti oziroma zahtevati pomoč za humanitarne delavce? In če da, od koga bi zahtevali naprimer vojaško pomoč v teh primerih? Ali že v osnovi zavračate vojaško poseganje v to vrstnih primerih? Dragi kolega, Sedaj imam priložnost, da vas spomnim na žrtve humanitarnega delovanja in eh, odločno obsodim tiste, ki zagrešijo zločine proti humanitarnim delavcem. Slišal sem, da obstajajo dovoljenja za varnost, da eh, so tudi posebne nevladne organizacije, ki jih Evropska unija, ki jih Evropska, eh, s katerimi Evropska unija sodeluje in gre za idealistične ljudi. In sicer gre za to, da se eh, skuša narediti vse, da se prepreči to vrstne nevarnosti oziroma tveganja. In vendarle se na terenu stvari odvijajo drugače. O tem je potrebno razpravljati in skušati tudi izboljšati varnost za to osebje, kar zadeva vojaško zaščito. Bom povsem odkrit. imam s tem v zvezi nekaj zadržkov. To mora dejansko biti izhod v sili. Izhod v sili in sicer zato, če je eh, to v imenu humanitarne pomoči, kajti sicer bomo izgubili verodostojnost izgubili bomo neutralnost in neodvisnost humanitarne pomoči. In jasno moramo vedeti, da eh, ne sme, torej vojaška zaščita ne sme obstajati zato, da vpliva na vojaško delovanje, kajti sicer bo to instrumentalizirano. In uh, pravzaprav bomo izgubili verodosto, verodostojnost pred zunanim svetom. Oui, gospod eh, Mišel v imenu skupine Alde. To, kar pravite, je zelo pomirjujoče, kaj ti eh, gre pravzaprav za osebo, ki je že pustila svoj pečat v komisiji. Eh, zelo sem zadovoljen, da ste zavzeli tako stališče in tudi za vašo usmoritev. Kot vemo, obstajajo številni akteri v okviru humanitarne pomoči, pogosto je tu koordinacija nezadostna, naprimer kriza leta 2010, kjer je šlo za očiten primer eh, nezadovoljive koordinacije, tako da ta strategija, ki jo predvidevate, da koordinirate ne le evropske donatorje in komisije, temveč tudi eh, še eh, druge, eh, torej skupaj na, na eni strani te akterje in na drugi svetovne akterje na tem področju. Nadalje, ko gre za pravzaprav prepoznavnost Evropske unije glede humanitarne njihovega eh, delovanja. In uh, ugotovil sem lahko pogosto, naprimer, da pogosto si lahko videl naprimer, pri eh, humanitarni pomoči vse prisotne napise USA. Aid. In vendarle Evropska unija, ki, ki veliko pomaga, potrebno je zagotoviti, da lahko ljudje potem tudi da lahko ljudje to tudi prepoznajo. Imam pa eh, majhen zadržek glede tega, kar govorite o vojaški zaščiti. V nekaterih primerjih, naprimer, ni mogoče priti do žrtev brez vojaške zaščite. V Haristoboli, kjer je Bidrobe,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 V primeru Haitija je dejansko prišlo do zelo resnih problemov zaradi pomankljive koordinacije. Zato smo se odločili, da reformiramo agendo humanitarne pomoči. Zato da se ne bi ponovilo tisto, kar se je zgodilo na Haitiju, kjer ni bilo koordinacije, to ni bilo dobro vodeno. Zato so se ljudje znašli v situaciji, kjer naša pomoč ni bila učinkovita. Primer Haitija je bil seveda primer hude krize, kaj ti bil, je tu izbruh, eh, izbruh kolere, potem tajfuni in vse drugo. Menim torej, da je agenda Združenih eh, narodov glede reforme agenda, pri kateri mora, ki jo mora podpreti tudi Evropska unija in sicer s tem, da se razpravlja o vodstveni, o vodstvu, eh, koordinaciji. Prav imate, Haiti se ne bi smel več ponoviti, nikoli več ponoviti. In eh, pogovor, ki sem ga imel z gospo Valerie Amers, ki jo dobro poznate, sva ugotovila, da so to tisti problemi, ki jih je potrebno eh, rešiti. Kar pa zadeva vojaško zaščito, no sedaj sem že predolgo govoril, tako da vam bom odgovoril glede vojaške eh, zaščite kasneje. Da, to boste lahko storili. Eh, gospa Sančez Kaldentev eh, v imenu GUE. Hvala lepa. Gospa predsednica, gospod kandidat za komisarja, ko ste že povedali, v primeru konfliktov in uh, socialnih eh, potreb so tu na največjem udaru ženske in otroci, ženske, eh, ki jim grozi posilstvo, nasilje. Ali lahko nekaj rečem tudi o posledicah takih razmer? Kako se boste lotili tudi vprašanja spolnega zdravja in pravic v, na konfliktnih območjih? Ali imate kakšno predstavo, ali bo to dejansko postala eh, prednostna naloga? Hvala.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 in uh, ti problemi so uh, dejansko zelo veliki. Mislim, da moramo biti nepopustljivi, ko pride do ta ovrstnega nasilja. Kako ravnati v teh primerjih, to je gotovo zelo pomembno. Vemo, da je tu potrebna zdravstvena pomoč, hkrati pa tudi psihološka pomoč, ki jo je potrebno eh, ponuditi žrtvam tega nasilja. Kot zdravnik sem v tem primeru zasplav. Menim, da bi ženska v takih razmerah morala imeti to pravico, hkrati pa jo je, mora biti informirana in mora biti ona tista, ki sprejme to odločitev in sicer skladgo, skladno za zakonodajo zadevne države. Dobiti mora vse potrebne informacije o psiholoških vidikih, o zdravstvenih vidikih in tako dalje. To je neobhodno potrebno, izhaja iz spoštovanja do življenja ženske. Gre za vprašanje moralnosti, podpreti žensko mati in eh, ko pa gre za nasilje, na spolno nasilje nad deklicami, tudi eh, dečki, tudi tu je potrebno ravnati dosti bolj učinkovito in ponuditi tem žrtvam psihološko podporo, psihološko pomoč ti problemi so tako hudi in eh, pogosto bodo morda eh, te mlade žrtve potrebovali celo pomoč oziroma zdravljenje v, kliniki, v klinikah. Gospa Hejbuh. V primeru kriz pogosto pride tudi do kriz s eh, oskrbo s prehrano. Seveda je smiselno zagotavljati prvo pomoč v, obribi, v obliki hrane, ampak to posega tudi na regionalno gospodarstvo in kmetijstvo. Zanima me, katere konkretne ukrepe, gospod Tiljani, držite pobrati, tako da bi oblikovali izredno pomoč v hrani tako, da bi to povezali s trajnim razvojem eh, kmetijstva na samem terenu kako boste zagotovili, da boste upoštevali tudi samozadostnost in odgovornost? Hvala. Strinjam se z vami. Ko dodeljujemo pomoč v eh, prehrani, pa pravzaprav s tem ustvarjamo probleme na področju, na področju proizvodne hrane. In e, tako se skušamo tudi ukvarjati s to vrstnimi vidiki krize, z uporabo inovativnih metod e, in ob uporabi tako imenovanega cash voucher sistema, e, sistema bonov, Eh, denarnih bonov. In sicer zato, da bi pomagali lokalnim proizvajalcem prodajati svoje proizvode in ne delimo prehrambenih eh, proizvodov. Naprimer, eh, informiran sem o pri, primerjih iz Čada, In eh, sicer gre eh, tu za program Ažir eh, za Sahel. Vse je potrebno narediti za to, da se ohrani lokalna proizvodnja hrane. Gre za proces. Če se ta proces prekine, ga bo zelo težko ponovno zagnati. Skozi te denar, denarne vaučerje nam je uspelo izboljšati situacijo. To sicer seveda ni najboljša rešitev za problem, lahko pa pomaga stabilizirati lokalno proizvodnjo in pomagati lokalnim kmetovalcem. To je tudi v skladu z logiko pomoči obnove in razvoja. Mislim, da ta proces ne sme nikoli potekati fragmentirano, vendar pa je ta sistem teh vaučerjev eh, bil prav gotovo koristen in se more nadaljevati. Hvala lepa. Hvala. Evropska unija je eh, vedno upoš, torej pripravljala oziroma oblikovala svojo eh, pomoč eh, in gre za davkoplačevalski denar, pogosto pa ljudje ne vedo kako je njihov denar porabljen. Tu so najrazličnejši še težave, tu so podnebne spremembe in tako dalje. Vse to povečuje potrebo po pomoči. Nimamo pa centraliziranega mehanizma skozi katerega je moč davkoplačevalce informirati o tem, kako so njihova sredstva uporabljena, na kakšen način se jih rabi. Ali boste kot kandidat za komisarja naklonjen mehanizmom pojasnjevanja humanitarne pomoči davkoplač davkoplačevalcem? Dragi kolega, kolikor vem, obstaja preglednost na tem področju. Preglednost porabe naših kreditov, naših sredstev. In eh, vendar pa sem eh, slišal, da so nekatere programe tudi prekinili zaradi problemov korupcije in tako dalje. Na vsak način pa pri tem obstajajo tri stopnje, tri ravni in zdi se, da to v glavnem deluje dobro nadzorni mehanizmi, kot se zdi, delujejo dobro, preglednost teh sredstev je, eh, obstaja in torej tako lahko vsaj sklepam iz eh, ocen oziroma analiz, ki sem jih eh, videl. Eh, torej informiran sem, da eh, se odobro, odobrena sredstva korektno uporablja. Zdi se tudi, da eh, je to na najvišji ravni ravno na tem področju. Eh, ne rečem, da ni nekaterih problemov s korupcijo. V glavnem pa lahko rečemo, da, gre, da to poteka učinkovito če se med devalvacijo naprimer izkaže, da ugotovimo, da je potrebno zadeve izboljšati, bomo prav gotovo postopke izboljšali, zato da se sredstva, ki pravzaprav uh, so davkoplačevalska sredstva ustrezno eh, izkorišča. In dejstvo je, da ne bi smelo biti nobenih izgub na tem področju. Gospod Aljo, nepovezani poslanci, eh, gospod kandidat vojne, krize, podnebne spremembe, pandemije. V tem odboru smo pravzaprav neke vrste gasilci nekaterih politik Mislim pa, da se ne moremo razbremeniti svoje odgovornosti pred nekaterimi pojavi in nesrečami, naprimer 3000 migrantov, ki so umrli v sredozemlju e, zaradi politik, ne bom rekel ravno zahodnih, vendar zahodnih politik v širšem pomenu e, besede politika, ki eh, jo eh, včasih vodijo eh, skorumpirane vlade. S tem v zvezi imam vprašanje oziroma dve vprašanji. Ali boste sodelovali z državami, ki ne spoštujejo mednarodnega prava, ki ne spoštujejo svojih zavez do uh, prebivalstva in sicer iz naslova denarja, ki ga plačujejo ljudje v ta namen in drugič, s kakšnimi urodji razpolagate kot komisar za nadzor nad učinkovitostjo svojega delovanja zlasti s pričo zelo hudih kriz na eh, bližnjem vzhodu, naprimer. Hvala. Hvala vnaprej za odgovor. Κύριε Συνάδελφε, θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δράγοι κολέγοι, bom čisto открыт с вами. Lahko rečem, da se strinjam z nekaterimi pripombami, ki ste jih imeli. Res je, da je potrebno eh, sodelovati. glede vojaške zaščite. Tu je potrebno reči, da je potrebno narediti vse, da spoštujemo štiri glavna načela, da pomagamo žrtvam. In sicer je, moramo to narediti ne glede na politično usmeritev ali pa e, karkoli drugega, evropsko politiko v zvezi z določenimi vprašanji. zato tudi opredeljujem svoj glavni pristop eh, kot eh, kontinuiteto predhodnega pristopa, celovitega pristopa, da ohranimo humanitarno delovanje. To je pomembno. Naj ponovim še enkrat. Ohraniti moramo neutralnost, humanost, neodvisnost, kajti to nam bo omogočilo dostop do žrtev. In sodelujemo v projektni ekipi, ki jo je predvidel Juncker in pravzaprav ohranjamo to možnost za humanitarno delovanje. Če se tega ne bomo držali, potem seveda rezultatov ne bo. Zaborska for the EPP. Gospa Zaborska v imenu ELS. Hvala lepa, gospa predsednica. Te dni je govora o Siriji in sicer v kontekstu begunske krize v zadnjih eh, letih eh, eh, se, se upori spremenili v prave, v pravo državljansko vojno, ko je bilo 9 milijonov srcev iztrganih iz svojih domov. Gre za največjo krizo na svetu. In uh, Tako eh, so eh, priselili eh, kristjane in pripadnike nekaterih drugih etičnih skupin, da poiščejo zatočišče v Kurdistanu ali menite, gospod kandidat, da je humanitarna pomoč držav članič zadostna, tako glede količine eh, kot učinkovitosti, eh, da bi pomagali eh, Siricem in Iračanom, da preživijo spričo prihajajoče se zime? Hvala lepa. Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Povsem prav imate. Pravilno ste orisali te razmere. Res je, da so zelo resne, zato je tudi verjetno moj predhodnik obiskal e, Kurdistan, zato da se spozna z razmerami na licu mesta da vidi, kaj se tam dogaja s pripadniki etničnih skupin, verskih skupin in tako dalje. In pa dejanja ISIS-a, za eh, katera izvemo iz medijev. Potrebno je biti konkretnejši. In glede na to, da se bliža zima, bo eh, ljudem zelo težko preživeti. potrebujemo program pomoči tem ljudem, zato da lahko preživijo zimo. In pri tem dejansko sodelujemo tudi z agencijami Združenih narodov, da bi oblikovali program in zagotovili preživetje tem ljudem, zlasti pa najbolj ranljivim skupinam, otrokom in drugim. Zato smo tudi eh, v tem mestu odprli svoj eh, urad, da smo tam prisotni na eh, licu mesta, da tam na terenu zberemo ustrezne informacije. In hkrati smo sprožili tudi mehanizem za civilno zaščito. Morda nam ne bo uspelo uresničiti vsega, kar želimo, na vsak način pa moramo sodelovati še v večji meri s eh, svojimi partnerji, zato da zagotovimo varnost teh manjšin in teh etničnih skupin, zato da ljudje dobijo to, kar potrebujejo, da preživijo. Eh, Hvala. V imenu socialistov, gospod Anzulika. Hvala predsedujoča. Spoštovani gospod kandidat, omenili ste, da Evropska unija in države članice pripisujejo velik pomen humanitarni pomoči in obvladovanju kriz. Še bolj pa to velja, odkar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Humanitarna pomoč je namreč v Lizbonski pogodbi opredeljena kot pristojnost Evropske unije, kot taka. E, države članice in drugi akteri pa imajo različna načela, različne načine izvajanja, kar pa zadeva odziv na krize, e, se pogosto zgodi, da situacija taka, da je potrebno dolgoročno sodelovanje in angažma in kako upravljati ta preno, prehod z trenutne nujne pomoči na dolgoročno obvladovanje kriz, kako povezati pomoč z rehabilitacijo, s prenovo. Uh, O tem govori tudi konsens o humanitarni pomoči iz leta 2007. In kako boste vi kot eh, hum, komisar za obvladovanje kriz in humanitarno pomoč sodelovali s komisarjem za razvoj in z visoko predstavnico, zato da boste usklejevali politike in preprečevali eh, nastanek vrzeli v tem pomembnem procesu? Hvala. Spoštovani kolega, vprašanje, ki ste ga zastavili, se res nanaša na povezavo med dvema temeljnima osema zagotavljanja eh, odpornosti. Gre za dopolnjevanje med trenutno pomočjo in eh, podpiranjem razvoja omenili ste sodelovanje z visoko predstavnico in s komisarjem za razvoj in to je bistvo tega povezovanja. Tu gre res za povezavo med pomočjo in eh, razvojem. Če pa ni človekoljubnih ukrepov, ki zagotovijo temeljne pogoje za razvoj, seveda tudi razvoj ni mogoče. Me seveda zanima, kaj eh, kolega za razvoj eh, pravi o tem področju. Vem pa, da obstajajo primeri eh, zelo plodnega sodelovanja, naprimer Alžir, nekateri ukrepi v Sahelu, v Afriki. Tam je kar nekaj primerov učinkovitega delovanja in učinkovitih ukrepov. Seveda pa sem prepričan, da je mogoče kaj tudi izboljšati. Predvsem je potrebno redno ocenjevati sprijete ukrepe. In eh, prav je, da je pri tem glavno orodje odgovornost. Na ta način bomo lahko izboljšali svoje delovanje. Najprej je potrebno izvesti oceno tveganja, nadaljevati z upravljanjem tveganja, potem pa na podlagi tega zagotoviti odpornost. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi ekonomijo obsega. Vsekakor pa vam lahko zagotovim, da bom sledil temu načelu, da je preventiva boljša od kurative vsak evro, ki se porabi za preprečevanje, pomeni 7 evrov prihranka eh, pri odzivu. Gre torej za razmerje 7 proti 1. In to je res eh, zelo pomemben način, kako lahko tudi privrčujemo. Gospod Karski. Gospod Stiljanides povedali ste, da ne nameravate uporabljati vojaških ukrepov pri zagotavljanju dostopa do humanitarne pomoči. To bi prineslo pozitivno spremembo, vendar pa številne mednarodne humanitarne uh, organizacije uporabljajo vojaške in paravojaške storitve, tako rekoč, ker je njihov način delovanja drugačen od eh, poklicnih mednarodnih vojsk. In Zato vas lahko vprašam, ali boste uporabljali storitve poklicnih vojaških enot ali ne. Hvala. Naj nekaj pojasnim. Vsekakor gre za zelo občutljivo vprašanje. O tem ni nobenega dvoma. In dosedanje izkušnje nam lahko olajšajo razumevanje. Ja, potrebno se je, ukreniti, se je izogniti vojaškemu ukrepanju pri zagotavljanju človekoljubne pomoči, ker na ta račun izgubimo eh, nepristranskost in neutralnost, ki pa je nujno potrebna, da si zagotovimo dostop do žrtev. In eh, zgodilo se je nekaj primerov, ko eh, pa so tudi ukrepi vojske pomembno prispevali k zagotovitvi humanitarne pomoči. Včasih je potrebno sprejeti tudi ta kompromis za to, da lahko rešimo življenje. Nekaj podobnega se je zgodilo v uh, Somaliji. Po drugi strani pa so tu tudi negativni primeri, naprimer iz Afganistana. Tam je prišlo do zmede, ni bilo jasne ločnice med vojaškimi in humanitarnimi ukrepi in to je otežilo dostop do žrtev za humanitarne delavce. Tako da je potrebno tu res biti zelo, zelo previden. Vsekakor pa se je potrebno vedno odločiti na podlagi dejstev na terenu. In zato sem pregovoril o tem, da smo v politiki in imamo svoje vrednote, vendar se včasih soočamo z zahtevnimi dilemami. In komisar je v takih primerjih tisti, ki mora najti pravo rešitev za to, da ohrani eh, verodostojnost eh, humanitarnega delovanja. Če pa so vojaški ukrepi potrebni za reševanje življenj, potem na podlagi načel iz Osla eh, lahko eh, računamo tudi na vojaško pomoč, vendar mora biti to res izhod v skrajni sili. Najlepša hvala. Dobrodošli, gospod Steljanides, in najprej naj se vam zahvalim za osebno predavnost in za strast, ki ste jo pokazali. In upam, da eh, boste tudi s pomočjo tega laže uresničili vse tisto, kar se doslej ni uresničilo. veliko skrbi povzroča visoko število humanitarnih delavcev, ki so padli kot žrtve, medtem ko so opravljali svoje delo. Sami ste omenili, da bo tudi varnost humanitarnih delavcev na terenu vaša ključna prednostna naloga in da nameravate tudi izboljšati zmogljivosti nevladnih organizacij, da bodo lahko bolje ovrednotile tveganje in da. Eh, boste poskušali nadgraditi kazalnike, ki jih Evropa tu uporablja? Kateri ukrepe ste torej predvideli za to, da boste zagotovili fizično varnost humanitarnih delavcev in eh, kako boste na tem področju sodelovali z različnimi donatorji? Hvala. Hvala. Velik pomen pripisujem temu občutljivemu vprašanju. Tudi mene osebno to zelo skrbi in zato sem v svoji uvodni predstavitvi izkoristil to priložnost, da se poklonim eh, humanitarnim delavcem, ki so padli kot žrtve. Obveščen sem, da. Eh, kakšno je usposabljanje, ki ga prestanejo človekoljubni delavci eh, v okviru nevladnih organizacij, eh, kako se jih preverja. Eh, ne vem pa, kako je sicer z zagotavljanjem varnosti humanitarnih delavcev. Tako da mislim, da bom tu potreboval še dodatne informacije in sem se pripravljen z vami o tem pogovarjati. Vsekakor pa se bova tega vprašanja lotevala skupaj z gospodom Mimico. Pozanimala se bova pri službah, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, morda se bo potrebno povezati tudi s strokovnjaki. In eh, eden od kolegov je omenjal eh, milice, par vojaške skupine. Eh, in tudi po tej plati je potrebno zmanjšati nevarnost. Vendar pa tu prihaja do sprememb, tudi kar zadeva evropsko gibanje prostovoljcev. Upam, da bomo uspeli zagotoviti, da bodo ti prostovoljci dejansko lahko sodelovali v človekoljubnih ukrepih in če so kateri od teh eh, prostovoljcev strokovnjaki za varnostna vprašanja, lahko tudi po tej plati priskočijo na pomoč nevladnim organizacijam. To je samo ena zamisel. Eh, vsekakor pa se je potrebno bolj sistematično lotevati vprašanje te varnosti. Spoštovani gospod kandidat. Eh, zelo sem zadovoljen, da ste pripravljeni dati pogumne zaveze, da če boste potrjeni, boste tudi osebno obiskali Afriko in tiste regije, ki jih je prizadela ebola, ter da boste poskušali ovrednotiti razmere na terenu. Eh, po mojem mnenju komisar za to, da lahko odigra svojo strateško vlogo v nekaterih razmerah, mora biti v prvi vrsti, ko gre za uh, humanitarne potrebe in krize. Torej, ali lahko potrdite, da eh, boste pripravljeni se osebno angažirati tudi v primeru drugih resnih kriz tekom vašega mandata? gospod Stilenides. Eh, dragi kolega, vedno mislim tisto, kar rečem in rečem tisto, kar mislim. Torej, dal sem, podal sem to zavezo in ta zaveza drži. Zaveza pred vašim odborom je nekaj, česar se je potrebno držati kajti sicer kot politiki nimamo nobene verodostojnosti. Tako da lahko potrdim, moja prva pot me bo res speljala na območja, ki jih je prizadela ebola. Tako si bom lahko eh, na terenu ogledal razmere in tudi posredoval ustrezno sporočilo. E, predvsem gre tu za večjo prisotnost zdravstvenih delavcev In to je sporočilo, ki ga je nujno potrebno posredovati. Obveščen sem, da eh, je Združeno kraljestvo že prispevalo k eh, vzpostavitvi bolnišnic in da so stopili tudi v stik z zunanjim ministrstvom Cipra in prosili za pomoč ciprskih zdravnikov. In moj osebni prispevek, eh, prispevek mene kot eh, komisarja eh, za humanitarno pomoč, je lahko ta, da pozovem svoje ciperske kolege, da se odzovejo na ta poziv in da se dejansko napotijo v te regije. No, seveda gre tu tudi za praktično plat. Ogledal si bom lahko razmere na terenu, uh, eh, ocenil potrebe, po drugi strani pa je tu prisoten tudi simboličen element. Eh, zdravniki se ne smejo bati posredovati, dokler jim seveda eh, lahko zagotovimo tudi evakuacijo. In vsi ukrepi, ki jih predlagamo, eh, so predlagani pod pogojem, da obstaja možnost evakuacije, kajti eh, sicer ne moremo zagotoviti varnosti nikomor. Najlepša hvala, gospa Sargentini, v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod kandidat. E, omenili ste pozabljene krize, jaz pa bi omenila pozabljene ljudi, ljudi, ki smo jih pustili ob strani. To so ljudje, ki jih vidimo, pa jih ne dosežemo. Naprimer ljudje v Jarmuku, v Siriji ali pa e, ljudje na Sinajski prenoti. E, Eh, so pa tudi ljudje, ki jih niti ne vidimo, niti jih ne moramo doseči. Naprimer eh, v pogorju Nuba v Sudanu. Eh, po drugi strani so tu ljudje, ki jih lahko dosežemo, pa jih ne vidimo. Naprimer ljudje, ki živijo v krajih, kamor pomoč ne pride, vzhodni kondo, v bližini Gomana, mm, v Gomnu obstaja mednarodna pomoč, vendar pa čim se malo oddalite od mesta, tam ni nikogar. Teh ljudi ne moramo doseči, ker vlade in uporniki tega ne omogočajo, tega ne dovoljujejo. Po drugi strani pa tudi mi ne vložimo dovolj energije, da bi lahko segli dlje. Vidimo pa, da se humanitarna pomoč zmanjšuje in eh, moje vprašanje vam je, kaj lahko storimo za to, da se bomo zoprstavili temu trendu zmanjševanja humanitarne pomoči. Spoštovana kolegica, eh, gre res za pereče vprašanje. Obseg človekoljubnega delovanja je vse bolj omejen in to seveda vpliva tudi na število ljudi, ki jih lahko dosežemo. Gre pa za problem, na katerega ni eno, za katerega ni enostavnih rešitev. Omenjal sem, da obstajajo politične rešitve za človekoljubne probleme. Vendar pa, če se res lotimo bistva problema, lahko povem, da če mi boste izkazali svoje zaupanje, bom vedno pripravljen na pogovor tudi samim hudičem, če bo treba zato, da bi najdel ustrezno rešitev. Ja, pogovarjati se moramo z vsemi tistimi, ki vplivajo na to, eh, da lahko dobimo dostop do nekaterih območij. In komisar za humanitarno pomoč mora biti pripravljen na tovrstne pogovore s komorkoli. In ravno zato se mora držati načel humanitarnega delovanja. Kot rečeno, lahko se pogovarjamo tudi s hudičem, da ga ali prepričamo, ali pa da se mu zoprstavimo, če nam to omogoči dostop do žrtev, ki potrebujejo humanitarno pomoč. Hvala. Gospod Gilzer, TT je naslednji. Hvala, predsedajoča. Veliko je bilo govora o piratstvu na afriškem, v afriškem rogu zaradi prekomernega ribolova evropejcev, ampak ta problem se širi. Eh, mednarodne pomorske organizacije poročajo o 42-stotnem povečanju piratskih napadov v Gvinejskem zalivu. Strokovnjaki menijo, da so pirati tu bistveno bolj nasilni, ker jih eh, bolj zanimajo ropi in ne toliko podkupnine. Številni ti pirati so nekdani ribiči, katerih mirno življenje je uničil prekomerni ribolov evropejcev. Uh, Eh, Evropska unija se zaveda svoje vloge pri eh, tej krizi v Zahodnji Afriki. V letu 2008 je bil eh, Evropskemu parlamentu je bilo predloženo poročilo, ki pravi, da evropska politika na zahodu Afrike povzroča revščino in krizo, vendar eh, Evropa proti temu ničesar ne ukrene. In zdaj pirati na tem območju ogrožajo vse ladje. V pismu, ki je bilo poslano vam, je bilo zapisano, da bodo potrebne reforme. Reforme pa seveda pomenijo spremembe. Ali lahko pojasnite, zakaj po šestih letih svaril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 Žal te podrobnosti, ki ste jih eh, omenjali, niso med tistimi temami, s katerimi sem se seznanil. Ne poznam teh podatkov o prekomernem ribolovu. In eh, ne vem, v kolikšni meri je to v pristojnosti komisarja za humanitarno pomoč. Seznanjen sem z vsemi ukrepi v Somaliji in eh, kljub perečim političnim vprašanjem in kljub veliki nevarnosti, nevarnost vsekakor ni zanemarljiva. E, prebivalstvo dejansko je v stiski ljudje, številni ljudje so tam eh, brez hrane in omenjal sem že večkrat program Šerki. E, Eh, so, je namenjen ravno afriškemu rogu, tudi Somaliji in poskuša zagotoviti razvoj v tej regiji. Tega programa ne smemo podcenjevati, gre za evropsko politiko, gre za politiko, s katero poskušamo pomagati ljudem, da si jo pomorajo in da sprožijo razvoj. Moram pa priznati, da ne poznam problematike prekomernega ribolova, e, sem pa prepričan, da je Evropska unija tudi doslej že veliko ukrenila v tej regiji, je največja donatorka človekoljubne pomoči in mislim, da tega ne moremo pocenjevati. Seveda se tudi Evropa sooča z eh, omejitvami pri svojem proračunu. Eh, kaj več o tem pa težko uh, povem, ker težko komentiram nekaj, s čimer nisem seznanjen. Gospod Jensen izmed neodvisnih poslancev, izvolite. Gospa predsednica, pomoč v hrani je včasih potrebna in pomoč v hrani je včasih ključen element za zagotavljanje preživetja ljudi v določenih regijah. E, vem, da je o tem govorilo že kar nekaj govornikov. E, skoraj vse krize sprožijo tudi lakoto, ki lahko traja leta in leta, ker je proizvodnja hrane povsem okrnjena. E, ali lahko zagotovite, da kadar se pojavi potreba po pomoči v hrani, da boste dali prednost oziroma zaščitili lokalne proizvajalce hrane pred morbitnim bankrotom. Hvala. Omenil sem že primer Alžira oziroma program Alžir za, za Sahel. Pri tem programu smo upoštevali to, da je potrebno dati prednost lokalnim pridelkom. Kot sem že omenil, pomoč v hrani temelji predvsem na uh, bonih, zato da omogočimo prejemnikom pomoči, da se oskrbijo z lokalnimi proizvodi. Ni nujno, da pomoč v hrani vedno pošiljamo na teren v naravi. Taka pomoč v preteklosti pogosto niti ni dosegla ljudi, ki smo jim eh, to pomoč pošiljali. Eh, seznanjen sem s tem, da je bil ta model iz preteklosti pogosto problematičen. Ne vem, če je novi sistem res bistveno boljši, ampak eh, gre za enega od temeljnih ukrepov, ki jih izvajamo vse pa je seveda odvisno od specifičnih eh, razmer v vsakem primeru. Je pa bistveno, da seveda zagotovimo, da dostava pomoči ne ovira lokalne proizvodnje hrane. Na ta način sem prepričan, da lahko zgradimo odpornost in eh, gre za inovativen pristop, ki smo ga zauzeli pri zagotavljanju pomoči. In pripričan sem, da so ljudje, ki so eh, pripravili te nove ideje, ljudje z veliko izkušnjami, da so to strokovnjaki. Kolikor sem seznanjen eh, s potekom tem programom, mislim, da bi morali s temi programi nadaljevati, jih eh, razširiti in jim zagotoviti tudi več sredstev iz proračuna. Najlepša hvala, gospod Hayes. Hvala, predsednica. Lepo pozdravljeni, gospod kandidat. In hvala za iskrene odgovore na vprašanja, ki smo vam jih zastavili. Kot veste, je pomoč po katastrofah velik problem, s katerim se soočajo vse vlade po Evropi. Za vas pa imam tri specifična vprašanja. Prvič, Evropa je bogata, imamo veliko srečo, da imamo v Evropi tudi nevladne organizacije, ki opravljajo odlično človekoljubno delo. Kako boste izboljšali sodelovanje s sektorjem nevladnih organizacij, zlasti, ko gre za humanitarno pomoč. Drugič, bliža se nam umestna ocena medna, med, večletnega finančnega okvira. Kako boste k temu pri, pristopili, ko bomo spreminjali zgornje meje, tudi kar zadeva mednarodno finančno in humanitarno pomoč? To se bo zgodilo v prihodnem letu. In pa še tretjič, ali lahko zagotovite, da boste kot komisar nevladnim organizacijam in ostalim organizacijam stali ob strani tudi s pravočasnim financiranjem, pri tem, ko se soočajo z vsakodnevnimi krizami. Hvala. Najlepša hvala za prijazne besede, dragi kolega. Povsem prav imate temeljno vprašanje je, kako uravnotežiti potrebe in plačila. In eh, pomemben namen komisije z vašo pomočjo seveda je, da prepričamo kolegi komisarjev, da humanitarno delovanje ima določene specifike. Potrebno je sodelovanje z evropskimi nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo z lokalnimi nevladnimi organizacijami in na ta način zagotavljajo pomoč. In eh, pravočasno financiranje je cilj, ki bi ga morali doseči že pred umestno oceno. Tega bi se morali lotiti takoj. In naravno zato sem pripričan, da je današnja odločitev odbora za proračun pomembna. To pomeni, da parlament podpira tak pristop in to je pomembno politično sporočilo, ki ga je potrebno posredovati in ga razumeti. Že 10. septembra je odbor Deve poslal pismo ravno o usklajevanju prevzetih obveznosti in plačil. Nadaljevali bomo s skupnimi prizadevanji če me boste seveda potrdili in oboje moramo zagotoviti, da bodo prevzete obveznosti in plačila usklajeni, zato da bomo dejansko lahko nevladnim organizacijam zagotovili tisto, kar smo jim obljubili, kajti sicer bo njihovo delovanje onemogočeno. Na ta način bomo ohranili svoje slove, svoje dobro ime po vsem svetu. In na ta način bomo ohranili tudi zaupanje naših partnerjev. Tako da se popolnoma strinjam z vami. Gospa Šlajm iz skupine socialistov. Najlepša hvala, predsednica, hvala, eh, gospod kandidat. Eh, pogosto prihaja do težav zaradi poplav in drugih naravnih katastrof, ki pa bi jih v številnih primerjih lahko preprečili. Eh, veliko se ukvarjamo z zmanjševanjem tveganj in to mora biti pomemben dejavnik tudi na področju humanitarne pomoči. Dejansko lahko okrepimo eh, odpornost skupnosti, tak način je tudi stroškovno bolj učinkovitost. Združeni narodi pripravljajo poročilo uh, na to temo uh, ki bo objavljeno na japonskem prihodnjem letu. Na to poročilo se moramo osredotočiti in to upoštevati tudi pri oblikovanjih prednostnih nalog za Evropo. Kakšen je vaš pogled na to? Hvala, prav imate. V letu 2014 smo 20% proračuna namenili preprečevanju. To je zelo pomembno. Kot sem že povedal, vsak evro, ki ga namenimo za preprečevanje, pomeni 7 evrov prihranka pri reševanju. In to seveda pomeni tudi, da lahko ta priprečevana sredstva namenimo čemu drugemu in to mora biti naše temeljne vodilo. Omenjali ste tudi prihodno konferenco Sendaj marca prihodnje leto kjer bo govora o okviru delovanja iz Hjoga in za to konferenco mora tudi Evropa oblikovati svoje stališče. To pa mora biti stališče ne samo komisarja za humanitarno pomoč, ampak celotne komisije. Tako da je potreben stalni dialog zato da bomo oblikovali odločno skupno stališče. Vsekakor pa bomo bistveno bolj učinkoviti, če bo stališče podporil tudi parlament. Kot sem že omenjal, s tem namenom bi lahko organizirali delavnico in na ta način eh, prispevali k oblikovanju skupnega stališča, tako da bo komisar, ki bo zastopal Evropsko unijo na tej konferenci, lahko bolj učinkovito deloval. Eh, Prepričan sem, da moramo slediti vodilu preprečevanja in izgradnje odpornosti. Preprečevanje je boljše, kot pa obravnava posledic krize. Naši zaposleni so zelo dobro sposobljeni, delujejo na podlagi teh načel in eh, kljub številnim krizam in težavam, s katerimi se soočamo, sem prepričan, da lahko veliko dosežemo. Hvala. Hvala, gospod Luke, za ECR. Najlepša hvala, predsednica. Imel bi še eno vprašanje glede učinka zdravil v akutnih situacijah. V situacijah, ko je potrebna humanitarna pomoč, se pogosto hitro širijo nalezljive bolezni. Takrat je potrebno uporabiti antibiotike, ampak vemo, da so antibiotiki v številnih primerjih izgubili svojo učinkovito zaradi tega, ker se je razvila odpornost na nje. Treba je torej zagotoviti učinkovite antibiotike na, na samem kraju, da bi zaščitili tiste, ki so ogroženi strani kužnih bolezni. Zanima me, kako se v okviru svojega mandata predstavljate učinkovit eh, odziv, ko je torej potrebno zagotoviti antibiotike, pa vemo, da obstaja rezistenca. In naslednje vprašanje, kako bi lahko spodbudili uporabo nekaterih eh, novih antibiotikov. Treba pa je vedeti, da pri razvoju antibiotikov včasih potrebujemo 15 do 20 let, preden lahko zdravilo dejansko uporabimo na ljudeh. Da, sedaj sem se ob vašem vprašanju spomnil na svoja prva študijska leta. Takrat je tekla razprava o alternativnih zdravilih v primerjavi s tradicionalnimi zdravili. Seveda je treba o teh vprašanjih spregovoriti tudi s komisarjem za zdravje. In naj vas um, opozorim, da sem že imel sestanek uh, s komisarjem, ki je pristojen za to vprašanje, ko je šlo za ebolo. Kandidat za komisarja je seveda zdravnik. In šlo je za vprašanje odpornosti na določene antibiotike. Te težave se zavedamo. tem vprašanjem se ukvarja tudi nekatere nevladne organizacije. Ko je treba preveriti neko vrsto virusa, je treba izvesti številne kemične postopke, zato da bi lahko ugotovili, kateri antibiotik je treba zagotoviti. Vprašanje alternativne medicine pa je povezana tudi z lokalno situacijo. Tu je treba sodelovati z lokalno skupnostjo. Nevladne organizacije menijo, da ne bi smeli izključiti nikakršnih eh, metod, niti tradicionalnih, ne alternativnih. V Afriki to vrstne meto zdravniške metode obstajajo. Ker obstaja dolga tradicija alternativnih uh, eh, zdravljen v Afriki, In ker imajo ti učinki tudi psihološke, ti pristopi tudi psihološke učinke, sam ne bi izključil to vrstnega zdravljena. Seveda pa je treba ustrezno preučiti vsa vprašanja in to so vprašanja, s katerimi se lahko ukvarjajo samo specializirane nevladne organizacije. Naslednji pa je gospod Gören Zalde. Hvala, gospa predsednica. Gospod eh, kandidat za komisarja, večkrat eh, ste rekli, da Eh, da bo eh, vaš prvi obisk veljal v državi, eni od držav, ki jih je prizadela ebola. Eh, in če ne bo poduzetega ničesar učinkovitega, potem se bo število žrtev podvojilo do takrat in verjetno celo početverila menimo, da ta kriza, ki se je začela marca meseca, reakcija mednarodne skupnosti pa se ni izkazala na višini tega izziva. Ali ne menite, da bi bila potrebna ocena delovanja večstranskega eh, sistema za to, da bi bilo moč, eh, eh, da bi lahko preprečili to veliko počasnost, s katero se sedaj odločamo? odvijajo te reakcije. In eh, mogoče bi bilo dobro, da greste v Ženevo in eh, jih eh, pravzaprav pozvali oziroma zdramili iz njihovega iz njihove naravnanosti in jih upozorili na to, da so nekatere zadeve, ki enostavno ne funkcionirajo dobro, kajti vsi smo v tem. έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από το... Πράβο είμαστε. Tudi resolucija varnostnega sveta Združenih narodov priznava, da prihaja do zamud. Ampak moramo biti pravični. Gospa Georgieva je že od marca naprej opozarjala na to vprašanje in zagotovila prva sredstva. Prvi smo bili pri opozarjanju na to področje. Tu gre res za vprašanje odgovornosti, tako da je treba ta element upoštevati. Prav imate. Prav imate, ko pravite, da se mora multiliteralni zdravstveni sistem osredotočiti na to vprašanje. Jasno je treba povedati oziroma ugotoviti, zakaj je prišlo do opisane zamude. Mislim, da bi, res, um, da bi res moral najprej obiskati prizadeta območja. Ne gre samo za vprašanje odgovornosti, temveč tudi vprašanje tega, kako se soočamo s težavami, ki se so se pojavile pred našimi brati. Predsednik Svetovne banke, ki je epidemiolog, je dejal, da je to prvi to vrstni izziv, tako da bo, bodo pomagali obiski prizadetih območij, tako bomo lahko spodbudili mobilizacijo enot in odzivnost. Tako lahko pošljemo zdravnike in zdravstvene delavce na same kraje, in zagotovimo mobilne enote za zdravljenje. Tako lahko pomagamo, pripomoremo k okrevanju zdravstvenih sistemov teh držav. Če nam ne bo uspelo okrepiti zdravstvenih sistemov teh držav, bomo gledali gradove v oblakih. Treba je torej vzpostaviti zdravstvene sisteme teh držav. Opominjam vas, da se držite časovnih omenitev, že deset minut zamujemo. Sedaj gospa Sánchez Candel eh, iz GUE. Najlepša hvala, predsednica. Glede na to, da ste ciprčan, gospod kandidat, upam, da ste spremljali situacijo v Izraelu. 270 milijonov evrov so prejeli v letih 2010 in 2011 pa smo zabeležili kar eh, veliko število uničenih bole, bolnišnic in šol. Tako da me zanima, ali boste pritisnili na Izrael. Boste Izrael prosili, da spoštuje svoje, od, svoje odgovornosti v tem konfliktu. Vse te institucije smo namreč eh, zgradili s pomočjo prispevkov, tako plačevalcev Evropske unije. Uh, Če bo potrebna pomoč v Gazi, me zanima, ali boste pritisnili na Izrael, tako da bo razvojna pomoč Evropske unije lahko neposredno prenesena, ne da bi morali premagati običajne ovire, ki jih postavlja Izrael. Ine, ono što di Kipros ne ine poligon da saftestis. Dobro je poznano, da je Cipr zelo blizu območju, na katerem vidimo številne humanitarne krize. Sirija, Palestina in Gaza so države v tej regiji in plačujejo visoko ceno zaradi konfliktov. Tudi v Libanonu je si, situacija podobna. Ne vem, kako dolgo se bo Libanon še lahko upiral pritisku zaradi visokega števila migrantov. To je hud geopolitični šok za celotno območje. In glede na to, da prihajam z Cipra, je to seveda zanimivo vprašanje. Sedaj pa glede vašega vprašanja. Na pomorskem območju je jasno, da je bilo veliko evropskih projektov uničenih. In um, Evropska unija je Izrael prosila za očkodnino. In Evropska unija bo še naprej zahtevala očkodnino od Izraela. Mislim, da je nespremenljivo, da denar, ki ga prispevajo evropski davkoplinčevalci, na koncu konča v ruševinah. splošnejši pristop, ki smo ga obrali v komisiji, pa je, da bi se morali osredotočiti na ta vprašanja presečno in se osredotočiti na globe razloge. Sklepi sveta 30. avgusta po premirju v Gazi so bili jasni. Evropska unija podpira rešitev dveh držav. Palestine in Izraela in predpiramo, podpiramo torej premirje. Se obračujem, izčrpa sem čas. Da, nadaljevati moramo z seznamom govorcev. Gosta, gospa Hojbuh za zelene. Gospa predsednica in uh, gospod komisar, najlepša hvala za vaše prizadevanje. Zdi se mi, da se osredotočate na ljudi. Uh, in to je res ključnega pomena in glavna predpostavka pri vašem delovanju. Glede na prizadevanja, ki potekajo na različnih ravneh, pa vedno slišimo kritike glede sodelovanja z lokalnimi oblastmi, da to vprašanje zapostavljamo na področju humanitarne pomoči, da ga ne upoštevamo dovolj. Zanima me, kako želite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 o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na podlagi tega, o čemer so me obvestili. Kolikor vem, evropske nevladne organizacije imajo stik z lokalnimi nevladnimi organizacijami in z njimi tudi sodelujejo. To pa so organizacije, ki jih ne moremo vključiti v naše projekte zaradi gospodarskih in finančnih kriterijev. To so manjše organizacije. Kontakt z njimi poskušamo vzpostaviti na kraju samem in pridobiti njihovo strokovno znanje. Prav tako je na voljo registr tovrstnih organizacij pri komisiji. To so torej okviri, o katerih so me obvestili. Sodelovanje torej poteka. Samo, če poteka sodelovanje tudi z lokalno skupnostjo, lahko nevladne organizacije dejansko upravijo svoje delo. Zdi se mi, da implicirate, da tu prihaja do resnih težav. Bom zadeve še preveril. Če bi imel na voljo konkretne informacije glede tega, da je prišlo do težav, bi bilo dobro preveriti, ali gre samo za lokalne specifike ali za splošnejšo težavo. Naše nevladne organizacije, ki so registrirane in ki so v skladu s številnim, ki odgovarjamo številnih kriterijem in če tem eksplicitno ne očejo sodelovati z lokalnimi organizacijami, potem smo naleteli na težavo. Če pa gre za specifično težavo zaradi lokalnih danosti, pa je treba preučiti posamezen primer. In potem bo treba jasno spregovoriti o tem vprašanju. Obvestiti me morate, ali do tega prihaja. Najlepša hvala, gospod komisar oziroma kandidat za komisarja. Dostop do vode je razlog za številne izzive. Več kot 240 eh, milijonov ljudi bo brez vode v prihodnih letih in zaradi podnebnih sprememb bo prišlo do še nadaljnih eh, izzivov pri zagotavljanju vode in energetskih virov. Od leta 2007 do 2012 so vodni viri v okviru humanitarne pomoči znašali oziroma seboj prinesli dokaj visok znesek, tako da je treba upoštevati tudi strukturne izzive. Rada bi navedla nekatere primere. Leta 2012 smo predstavili struktura iz bambusa, ki omogoča, da pridobimo 50 litrov pitne vode. Prav tako so na voljo solarne celice, sončne celice, ki omogočajo pridobivanje vode. Prav tako so na voljo vodni viri in elektrika iz veterne energije. Ma ne bi bilo dobro razmisliti tudi o trajnostnih virih energije za pomoč. To bi lahko bil, bila priložnost za države, ki prejemajo humanitarno pomoč. Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της, των προβλημάτων. Σποστοβάνα κολέγητα, Upravičeno ste izpostavili vprašanje podnebnih sprememb in eh, težave, do katerih zaradi podnebnih sprememb prihaja. To je vprašanje, s katerim se sooča celotno človeštvo. Vsi nosimo dokaj veliko mero odgovornosti za te spremembe. Kot veste, je Evropska unija v nekoliko boljšem položaju kot druge regije sveta. Naša zakonodaja za misije in eh, tudi razprave z drugimi regijami sveta kažejo, da smo mi prišli na tem področju veliko dreje. Seveda pa podnebne spremembe prinesejo seboj naravne nesreče. Primer so naprimer eh, poplave, ki smo jim bili priča maja na Balkanu. Prihaja do težav z oskrbo s pitno vodo zaradi suše v podsaharski Afriki. To so posledice podnebnih sprememb. Mi kot Evropska unija moramo prepričati tudi druge, o tem, da obstaja potreba po ukrepanju proti pre podnebnih spremembah. Treba pa je sprejeti tudi preventivne ukrepe. Poglejmo si naprimer poplave. Tu gre naprimer za primerno načrtovanje v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, tu gre za načrtovanje strani držav članic, pa tudi za vse projekte, ki jih um, naš direktorat uh, oblikuje zato, da bi bolje zasnovali stavbe. Morali bi torej razviti metode, s katerimi bi lahko, naprimer, zadrževali vodo. Vse to vrstne elemente moramo vključiti v naše projekte. Gospa Jimenez Beceril. Za ELS. Gospod kandidat, najlepša hvala, da ste izpostavili človeški vidik v vseh svojih odgo odgovorih in spoščevali načelo, da boste glas tistih, ki nimajo svojega glasu. Ne povem, da se vsi zavedamo hudih um, težav glede ugrabitev deklic strani Boko Harama v okviru vzpostavitve kalifata. Več kot tri milijonov ljudi je zaradi tovrstnih napadov Boko Harama tudi razseljenih, kar pomeni, da je treba nujno ukrepati, zato da bi zagotovili pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujemo. Potrebujejo. Vidimo, da prihaja tudi do radikalizacije in terorizma. Moje vprašanje za kandidata za komisarja je, kako si bo komisija prizadevala prebiti teroristično mrežo Boko Harama. Kar nekaj mednarodnih akterjev deluje proti Boko Haramu v Nigeriji zaradi tega, ker se bojijo ne, nestabilnosti regije. Zanima me, katere ukrepe boste sprejeli za to, da bi odgovorili na humanitarni izziv v tej državi. V tej državi je veliko otrok podhranjenih in tudi stopnja smrtnosti otrok je v Afriki najvišja. Έχετε δίκιο ότι η Νιγηρία παρόλο. Σποστοβάνα, κολέγητσα, πρόημα, τα Νιγέρια. Yes, vidika BDP država, ki ni najrevnejša. Sooča pa se z resnim vprašanjem podhranjenosti otrok. Boko Haram je res ugrabljal študentke, oziroma učenke in zaradi tega je v severni Nigeriji prišlo do zelo slabe situacije. V tej regiji je bilo ugrabljenih že približno 4000 ljudi. Tako da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi priprečili podhranjenost in podprli sposobnost odzivanja. Ta, vprašan, ta vprašanja upoštevamo tudi pri oblikovanju pomoči v hrani. Treba pa je zagotoviti tudi druge ukrepe. Vlado, vlade države treba spodbuditi, da bolj aktivno sodelujejo pri krepitvi odpornosti. Evropska unija bi morala Nigeriji še naprej zagotavljati pomoč. Ne samo otrokom, temveč tudi vsem notranje razseljenih njim oseb zaradi Boko Harama. Politična rešitev je edina možnost, da preprečimo humanitarno krizo in to pot moramo obrati. To imamo v mislih s celostnim pristopom. Seveda bova skupaj s kolegico Mogherini si prizadevala omejiti dejavnosti Boko Harama v Nigeriji. Boko Haram res, eh, je res zagrešil en izmed najhujših zločinov. Gospa Silva, gospod Silva Pereira za socialiste. Gospod kandidat za komisarja. Rad bi izpostavil dramatično situacijo, v kateri se znajdejo begunci celotne skupnosti potrebujejo humanitarno pomoč. In v takih trenutkih se zavemo, da potrebujemo evropsko politiko za humanitarno pomoč, tako da bi lahko v najboljši možni meri izkoristili instrumente, ki so na voljo. Treba je razmisliti tudi o vključevanju najbolj relevantnih partnerjev. Visoka predstavnica za begunce je zagotova ena izmed oziroma gospod visoki predstavnik za begunce je eden izmed najboljših sogovornikov v tem okviru. Zanima me torej, kako lahko Evropska unija okrepi sodelovanje za UNHCR, zato da bi zagotovili še večjo učinkovitost humanitarne pomoči. Prav tako bi lahko predvideli partnerstva z nevladnimi organizacijami. Kako lahko Evropska unija v najboljši meri izkoristi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ko gre za izvajanje projektov, pa tudi ko gre za načrtovanje humanitarnih eh, ukrepov. Tudi takrat je njihovo strokovno znanje nujno potrebno. Hvala za vprašanje. Izpostavili ste pomembno težavo o kateri bomo spregovorili na prihajajoči konferenci v Istanbulu. Ukrepe na tem področju bi morali nenehno preverjati. Veliko je prostora za izboljšave. O teh vprašanjih eh, morajo spregovoriti komisarji in komisija kot celota, tako da bi lahko oblikovali skupno evropsko stališče pred konferenco tako da bodo podali jasno stališče na sami konferenci. Glede visokega predstavnika za begunce, gospoda Guterresa, naj povem, da sem z njim spregovoril o velikih eh, pomembnih vprašanjih, o pomembnosti skupnega pristopa. Sam je zelo dobro seznanjen z to vrstnimi vprašanji in ne dvomim, da nam bo pomoč eh, pri iskanju boljših rešitev za begunce. Ta težava je dosegla tolikšno razsežnost, da je treba zagotoviti kar najširše sodelovanje Združenih narodov, če se želimo soočiti s težavo. To je nujnega pomena. Kar se tiče upravljanja, tudi tu lahko izboljšamo sodelovanje. Kar se tiče kriz v Iraku in Siriji, pa naj povem, da gre za krize, pri kateri lahko UNHCR in visoki predstavnik za begunce odigrata pomembno vlogo. O tem sem z visokim predstavnikom za begunce že spregovoril. Tu gre tudi za sodelovanje z generalnim sekretarjem Združenih narodov. Gre za vprašanje, ki je pomembno, o katerem morajo spregovoriti tudi Združeni narodi v okviru priprav na reformo, tako da bodo razprave potekali tudi v tem okviru. E, Spolupraca pomeni Unijo Evropejsko organizacijo narodov. Hvala za stavek. Vprašanje glede sodelovanja med Evropsko unijo in Združenimi narodi. Sodelovanje se je eh, z leti spremenilo in eh, obe strani imate nekoliko drugačne poglede glede pre, prečevanja konfliktov, medijacije in ukrepov po konfliktih. Ko gre za humanitarno pomoč, eh, je to urejeno v posebnih upravnih in finančnih dogovorih. Tako da me zanima, kako bi lahko izboljšali to vrstno sodelovanje kako bi lahko okrepili sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi. Zanima me tudi, kateri del sporazumov o finančnih in upravnih vidikih bi lahko spremenili oziroma okrepili. Ine ondos kinos paradekto, di ine poli ondos sepsi. Da. nasplošno velja, da je sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi na zelo razviti ravni. 40 odstotkov naših finančnih sredstev je namenjenih agencijam Združenih narodov. Te agencije namreč imajo znanje in človeške vire, ter so prisotne posod po svetu, tako da bi morali sodelovanjem nadaljevati. To sodelovanje pa mora potekati na najvišji možni ravni. In tako tudi bo, ker je to nujno potrebno. V primeru krize na Haitiju smo videli, da je prišlo do težav pri upravljanju in odgovornosti ter do vodstvenih vprašanj. Šlo je za, za težave, ki smo jih opredelili in o katerih smo že spregovorili. Z gospodom Valerij Amos, ki je pristojna za ta vprašanja, sem že spregovoril in v okviru teh pogovorov mislim, da bomo lahko našli način za posodobitev sodelovanja z družnimi narodi. Tako se bomo lahko lotili tudi konkretnih vprašanj, do katerih pride ob izbruhu humanitarnih kriz. Ključnega pomena je tudi, prizadevati si naj, najti nove donatorje, predvsem, ko gre za zalivske države. Tako bomo lahko zgradili mostove, tako bomo imeli dostop do področji, do katerih zaenkrat še nimamo dospota, dostopa. Gospod Nart, za Alde. Gospod Sili, Stilianides, zelo jasni ste bili gled, v svojih izjavah, se pa z nekaterimi žal ne strinjam. Naprimer, rekli ste, da se srečujemo v Nigeriji z lakoto zaradi težav, ki jih ne moremo opredeliti, ampak težava tu je ravno kleptokracija. To je sicer res revna država, ki se sooča z ropanjem sredstev. Tu je treba izpostaviti tudi vlade, ki ne sprejemajo svojih obveznosti, naprimer Izrael. Naj omenim še četrto ženevsko konvencijo, ki govori o dožnostih okupacijskih sil, ko gre za zagotavljanje zdravstvenih storitev za, in uh, oskrbo z osnovnimi potrebami. Ampak Izrael uničuje lokalno infrastrukturo v Palestini, ki smo jo zgradili mi tudi IMF je ugotovil, da je tako. Zaradi tega ne bi smeli še naprej plačevati za tako špekulativne projekte. Poleg tega je treba spoštovati drugi, drugo točko sporazuma med Izraelom in Palestino. Treba je zagotoviti tudi spoštovanje človekovih pravic. Ali mislite, da je treba pozabiti na ta vidik? Ne smemo se osmešiti. Što boli je, da ga lasa zloje? Najlepša hvala za prijazne besede. Prav imate. V nekaterih državah so ta vprašanja upravljanja vprašanja, ki zadevajo to, kako pripeljati pomoč do držav, ki jo potrebujejo in kako začeti reševati nekatere probleme. In ravno to je največji izziv v okviru tega našega celostnega pristopa kot Evropske unije. O tem moramo razpravljati tudi znotraj projektnega tima za zunanje zadeve. Glede Izraela mislim, da sem bil že jasen. Res je, v, na območju, kjer eh, se eh, je prišlo eh, do uh, rušenja in ta, tam bomo zahtevali očkodnino. Kar zadeva dostopa do gaze. Zdi se, da take možnosti so. Tudi nekatere možnosti za pošiljanje zdravil in drugih pomembnih potrebšin, ki so, kot se zdi, že dosegle to območje kako se bodo razmere razvijale naprej, to je seveda tisto največje vprašanje. To vprašanje Palestine povzroča probleme na celem planetu in ima pravzaprav svetovne posledice. Omenil sem že odločitev 30. augusta, odločitev, ki jo je sprejel svet. In eh, v zadnjih petih minutah v moji sklepni izjavi bom to še pojasnil. Sedaj pa predstavnike EPP-ja, gospod Venta. Gospod kandidat, glede človekoljubne pomoči, vlagati moramo v preprečevanje naravnih katastrof. Na eni strani, na drugi strani pa se soočamo z zelo zapletenimi kriznimi situacijami, kar pomeni, da moramo tesno sodelovati z lokalnimi skupnostmi in eh, z lokalnimi vladami za eh, distribucijo človekoljubne pomoči. Eh, pa tudi eh, ta razsežnost eh, odpornosti, ki je pomembna. To je v veliki meri odvisno od samih lokalnih skupnosti. Pri dostavi humanitarne pomoči moramo skušati vsaj zmanjšati eh, tveganje, da se zgodi najhujše partnerstvo in sodelovanje pri distribuciji pomoči sta zelo pomembna. Kaj boste storili v podporo delovanju samih lokalnih skupnosti? Η μείωση κινδύνου καταστροφών είναι βασική αρχή. Da bi zmanjšali tveganje katastrof. To je pravzaprav v samem spredju eh, naše strategije za preprečevanje katastrof in eh, to bi morali še razširiti in najprej zmanjšati pravzaprav samo tveganje, da pride do katastrofe. To sem že omenil in eh, gre na primer za 4 eh, do 7 evrov, ki bi jih porabili za soočanje s, s krizo. In prav imate, potrebno je sodelovati in se nasloniti tudi na lokalne eh, akterje. In eh, ta program Azir eh, je bil ločen od programa Šer na afriškem rogu. To je naprimer potekalo drugače tam in kot naprimer v Južnem Sudanu. Skratka, razmere so tako tragične, da je praktično nemogoče začeti krepiti odpornost. Uh, ali pa naprimer glede Konga. So številni primeri, kjer enostavno ne moremo sodelovati z lokalnimi akteri, ker do njih nimamo dostopa. Vsak primer je primer zase. Te okoliščine je potrebno upoštevati pri odločitvi za to, kako izvajati pristop k krepitvi odpornosti in zmanjševati tveganje. Izkazalo se je, da je tak pristop najboljši pristop. Sodelova, ob sodelovanju s komisarjem za razvoj in službo za razvoj bomo morali skupaj delati v okviru tega istega pristopa in zadržati 20 odstotkov financiranja, ki naj bo namenjen temu sektorju. In to je zelo pomembno. Hvala lepa, gospod komisar oziroma gospod eh, kandidat za komisar. To je vse zelo pomembno za Evropo, te politike zlasti so pomembne in eh, s kolegom Ljubim Mišelom, eh, ki prav tako meni, potrebno je poiskati motivacijo za Evropo. Tu je še vprašanje, ki ste ga sicer načeli eh, in sicer OZN. Smo veliki donatori, 40 odstotkov. Je pa res, da se danes pojavljajo novi donatori in eh, to ste na hitro omenili. Omenili ste besed, eh, države zaliva, tu je še tudi Turčija in Indija, naprimer kar zadeva učinkovitost, potrebujemo to sodelovanje in razmišljati o humanitarni pomoči čez deset let. Ali mislite tudi na to in kako menite, po kakšnih načelih bi ta sodelovanje s temi državami moralo potekati? Hvala lepa za vprašanje. To je pravzaprav sama srčika zadeve. Uh, najti, poiskati nove donatorje. Humanitarne krize so tako številne, da jih ni mogoče reševati z kakršnimi koli proračunskimi sredstvi. Zato razpravljamo o problemu posebnega sklada. Vsa ta vprašanja so zelo pomenljiva. Brazilija, Kitajska, Rusija, Turčija, zalivske države, tudi te države bi morale vse igrati specifično vlogo pri tem prizadevanju za nove donatorje brez novih donatorjev eh, se mi zdi ne bo mogoče ohraniti obstoječih ravni. Komisar za humanitarno delovanje bi moral skušati mobilizirati akterje po celem svetu, da Eh, se pride do več eh, donacij. Zato je ta konferenca v Istanbulu, prihodna konferenca, tako pomembna. Mislim, da gre za politično sporočilo, ki ga pošiljamo med drugim muslimanskim državam. In izkoristi bi morali ta čas do eh, te konference na vrhu in tudi samo konferenco za to, da izpostavimo, da mora biti primarni cilj Evropske unije in OZN poiskati nove donatare, potem še tudi druge rešitve, kot so naprimer eh, to eh, vrstni eh, trust fund in podobno. Sodelovanje z državami, naprimer na slonokoščeni obali, da pride do Eh, takošnjega financiranja s, s strani Francije, potem 140 milijonov eh, iz Združenega kraljestva in tako dalje. Najlepša hvala, predsednica. Komisar, zelo všeč mi je stavek, ki ste ga zapisali. Zobljubljam se, da bom pomagal pri spregledanih krizah, pri krizah, pri katerih eh, pri krizah, ki niso v medijih v spredju. Dejali ste, da boste v okviru svojega prvega obiska obiskali regijo, ki jo mm, pesti ebola. Pred tremi leti pa smo bili priča o smojitvi en izmed afriških držav in od tedaj prihaja v regiji do humanitarnih uh, težav. Zanima me, ali boste kljub vsem, težav, kljub vsem težavam ukrepali za to, da bi pomagali tistim, ki jim grozi, tistim 100 tisočem ljudi, ki jim grozi lakota. Uh, Evropska unija je po, namreč takrat pozdravila odcepitev Južnega Sudana, tako da me zanima, katere ukrepe boste sprejeli kot komisar, tako da boste izpolnili svojo dožnost pomagati državljanom v tej državi. Prav imate. Ne smemo pozabljati na pozabljene krize. v Južnem Sudanu. Če ne bomo še naprej govorili o potrebni pomoči eh, tam, potem bo to še ena pozabljena kriza več. Namenili smo 50 milijonov do konca junija in še 30 milijonov pred koncem eh, poletja, sedaj pa še novih 30 milijonov iz posebnega rezervnega eh, sklada. Z drugimi besedami, Evropska unija je prisotna in ne pozablja, ni zapustila Južnega eh, Sudana. Res pa je, da rezultati, doseženi rezultati še niso zastavljeni oziroma tisti, ki smo jih načrtovali. Tu gre tudi za problem dostopa in obe stranki v, v konfliktu ne dovoljajo izkoriščanja eh, nafte, naftnih eh, verov, kajti to bi lahko omogočilo državi, da eh, premaga te težave. Tako da gre tu spet za vprašanje odpornosti, kajti izvajati evropsko politiko je težko eh, pri tem, da je potrebno rešiti toliko problemov. To je tudi ena zadnjih držav z vidika življenskega standarda, povsem na dnu po japonskih eh, strokovnjakih je potrebno poiskati politične rešitve za te probleme in pomagati južna, Južnemu Sudanu, da pride do politične rešitve. Seveda ne smemo prekiniti s humanitarno pomočjo. Ta mora potekati še naprej. Hvala lepa. Eh, smo pri zadnji, eh, zadnjih vprašanjih, samo šestih eh, še gospod Darsi, v imenu socialistov. Hvala. E, gospod kandidat, podnebne spremembe ste že omenili. To je seveda ogromen e, e, problem. 30 milijonov ljudi, ki so razseljeni zaradi, zaradi podnebnih sprememb, zaradi naravnih katastrof, ki iz tega izhajajo. In eh, naprimer, eh, naprimer tu so eh, tudi obdobja suše, naprimer in na drugi strani poplave. Tu so milijoni, ki so razseljeni zaradi hitrosti, s katero se dogajajo podnebne spremembe in zdi se, da bo teh eh, katastrof še več, teh nesreč še eh, več. In eh, tu je potreba po sodelovanju z vašimi drugimi kolegi za to, da bi se s časoma lahko ukrepilo odpornost teh zadevnih skupnosti pred takimi nesrečami.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 Naša politika je, da nadaljujemo. E, sicer bomo pravzaprav delovali nasprotno s tem, kar, kako smo delovali do sedaj. In ne zdi se mi, da je verjetno, da bi Evropska unija spremenila to svojo usmeritev. Nasprotno, skušamo prepričati druge sveto, regije na svetu, druga velika območja in druge države, da nam pri tem sledijo. Mislim, da smo glede tega odloč, zelo odločni in da smo pravzaprav na to lahko eh, ponosni. Nadaljevati bi morali, predstavljamo pravzaprav avantgardo pri soočanju eh, s temi spremembami. Na eni strani gre za humanitarno delovanje in š, potem pa eh, mehanizem za civilno zaščito in oba sistema pravzaprav sta vzpostavljanja za soočanje s podnebnimi spremembami. E, tu so katastrofe, kot e, e, naprimer katastrofa v Fukushimi ali pa orkan na Filipinah ali pa naprimer, če se spomnimo Haitija, kjer so bili prisotni koordinacijski problemi. Sicer pa smo še vedno tam in še vedno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 Eh, veste, da je Evropska unija ratificirala konvencijo o pravicah eh, eh, invalidov in tu je tudi določba, ki govori o tem, da na kriznih območjih potrebno še posebej upoštevati potrebe invalidnih oseb. Kako boste spremljali to področje, je moje vprašanje. In tu ne govorimo samo o ljudeh z neznožnostmi, temveč tudi o samih regijah, ki so jih prizadele vojne. Govorimo o ljudeh, ki so prizadeti zaradi invalidnosti, poškodb in drugih zdravstvenih problemov in ki ne dobivajo dovolj pomoči kadar trpijo zaradi vojnih razmer. Da, naj še enkrat navedem, da je osnov, naše osnovno vodilo, naše osnovno načelo namenjati zlasti uh, pozornost tistim ljudem, ki potrebujejo eh, to posebno pomoč. Namenjati še posebno pozornost invalidom in posebej, eh, posebej ranljivim ljudem. Omenil sem že, da obstajajo določeni kazalniki in določena merila za financiranje specializiranih nevladnih organizacij, ki se specializirajo za ranljive skupine. In kolikor vem, smo financirali posebne ortopedske klinike, po mojem vedenju, namenjene osebam, ki so bile ranjene eh, tekom konfliktov in ki so gibalno ovirane. S temi programi bomo seveda nadaljevali, vendar pa je treba biti povsem oziroma potrebna konkretno ugotoviti, kako bodo ta merila financiranja in ocenjevanja predlogov ne, nevladnih organizacij, eh, organizacij kako eh, bodo prilagojeno, da bi lahko v to vključili še druge ranljive skupine. In pri tem nam bodo pomagali strokovnjaki pri ugotavljanju novih meril in kriterijev, da bi lahko tem ranljivim skupinam pomagali še bolj učinkovito. Gospod Gramatikas, Gramatikakis iz uh, skupine socialistov. Gospod kandidat za komisarja, vesel sem, da imate politične izkušnje, ki pomenijo, da, eh, da se bo resnično soočalo s humanitarnimi krizami. Vendar si ne želim biti v vaši koži, kajti eh, krize bodo še številčnejše, še hujše in. Eh, hkrati se tudi vsak dan spreminjajo. Še bolje kot jaz veste, da je izgubljenih na tisoče življenj, Poškodovana je infrastruktura, poškodovane, eh, poškodovana so gospodarstva, tudi eh, katastrofe, ki jih je pravzaprav povzročil eh, človek, kot jedrske katastrofe in tako dalje, z vsemi posledicami ali bi morda uh, si morali reči, da ta mehanizem civilne zaščite ne zadostuje in da boste morali eh, biti dovolj inventivni, da prijete do novih oblik sodelovanja. Hvala, gospod profesor. Ste profesor fizike in dobro poznate to problematiko. In prav gotovo eh, tu Eh, na zahtevo japonske vlade eh, smo se ukvarjali z ocenje posledic katastrofe v eh, Fukushimi in iz tega se lahko zelo veliko naučimo. Iz lastnih izkušenj kot poslanec, ciprski poslanec na Cipru, vem, da so obstajali programi za soočanje z jedrskimi nesrečami oziroma jedrskimi katastrofami. Menim, da bi to morali reševati v okviru mehanizma civilne zaščite. Mislim tudi, da bi morali skušati preprečiti to vrstne nesreče in imeti tudi program za reševanje takih nesreč. In kolikor sem seznanjen, obstajajo načrti za soočanje s to vrstnimi nesrečami, naprimer na teh področjih. In iz Fukushime smo se naučili, da eh, je tudi kolateralna škoda velikanska. Imamo torej dobro strukturiran mehanizem. Naj povem še enkrat, ponosen sem bil, ko eh, sem eh, šel na ERCC, Center za usklajevanje nujnega odziva, kajti tam sem se prepričal, da imamo dejansko krizni center oziroma center za odzivanje, ki je zanesljiv. Mislim pa, da bi se morali še bolj sistematično lotiti preprečevanje tveganj zaradi jedrskih nesreč. Gospod komisar oziroma kandidat za komisarja, smo skoraj pri kraju. Zelo veliko smo slišali o stopni vaše zavezanosti in tudi zauzetosti, s katero se lotevate svojega področja. Črpate to tudi iz iz lastnih izkušenj eh, zdravnika, ko ste odgovarjali na različne vprašanja. Želel bi mogoče vprašati eh, nekaj, kjer se boste lahko naslonili na vaše izkušnje eh, tudi predstavnika za posredovanje informacij. In uh, tako da je to vprašanje bolj vprašanje, ki se nanaša na komuniciranje. Uh, prav, prav tako boste sodelovali z eh, dr. Segovijo. In to uh, je potrebno pojasniti državljanom, kaj ti državljani so polni bojazni. Tako da ustrezna komunikacijska strategija je zelo pomembna. Torej, kako boste uporabili, skoristili svoje izkušnje za razvijanje komunikacijske strategije kot komisar za humanitarno pomoč. Prav imate, strategija komuniciranja in tudi prepoznavnost humanitarnega delovanja vpraša, vsa vprašanja, ki iz tega izhajajo. To bi moralo biti v spredju in glavna prioriteta. Gospa Georgijeva, moja predhodnica, tako menim, je bila odlična s tem v zvezi. In eh, ko sem spremljal mednarodne medije, eh, sem lahko ugotovil, da je dosegla veliko prepoznavnost. In to je dobro, to je pozitivno. 15 odstotkov eh, se porabi za, eh, za postavljene oziroma pozabljene krize. Prepoznavnost ni namen sama sebi. Tako da mora biti naše sporočilo državljanom, ki podpirajo humanitarne akcije, to smo lahko videli na osnovi analiz, 90 odstotkov jih je naklonjeni humanitarni pomoči, ne glede na krizo in obstoj eh, krize. Dva evra na eh, osebo in s tem se eh, strinjajo. Prepričan sem, da nam bodo pobude, prostovoljcev eh, lahko zelo koristile. Tu so naprimer mladi ljudje, ki so ambasadori humanitarnega delovanja po svetu. To lahko poveča eh, prepoznavnost in tudi okrepi sporočilo, da res Evropska unija, politika Evropske unije, ki je tudi humanitarna politika in ljudem, ki so žrtve humanitarnih kriz, nudi svojo pomoč. To je zelo pomembno z vidika naše strategije. Hvala lepa, gospa Toja. Vrnila bi se nazaj na vprašanje ebole in eh, tu eh, gre za države, ki praktično nimajo eh, sanitarnih oziroma zdravstvenih sistemov. E, tu delujejo tudi drugi, kot so zdravniki brez meja in tako dalje. In tudi druge zelo kvalificirane organizacije, zdravniki, ki že desetletja hodijo v te države in praktično eh, obiskujejo eh, in hodijo od hiše do hiše. Ali menite, da bi bilo možno podpreti tudi te organizacije? pri njihovem delu, zlasti na področju naprimer zaščite, ko pride eh, do nujnih primerov. Ste zdravnik. Eh, vaš, kot vemo, vaša predhodnica eh, bi se sedaj ukvarjala z proračunom. Veliko se je ukvarjala s vprašanji humanitarne pomoči. Mislim, da bosta lahko zelo dobro sodelovala. με την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς. Gospo Kristalino Georgijevo, sem pogosto srečeval, ker sem se želel seznaniti z vsem znanjem na tem področju. Menim, da je bila zelo uspešna. In če me potrdite kot komisarja, mislim, da mi bo v pomoč pri soočanju z velikimi izzivi humanitarnega delovanja. V, torej na področju ebole potrebovali bomo zdravstveno osebje, zdravnike, mobilne enote in tako dalje. Na samem terenu Hkrati pa je potrebno tudi pomagati eh, zdravstvenemu sistemu v Liberiji, v Sierra Leoneju, da se poberejo na nek način, da se obnovijo. Sicer se bomo ukvarjali samo s simptomi, kot rečemo, ne pa z vzroki bolezni. Soočiti se moramo z glavnimi problemi zdravstvenih sistemov v teh treh državah torej neposredna pomoč s prisotnostjo zdravnikov, medicinskega osebja, mobilnih enot, bolničarjev in tako dalje. Hkrati pa krepitev odpornosti in s pomočjo eh, komisarja za zdravje pomagati pri obnovi in vzpostavitvi zdravstvenih sistemov v teh treh državah. Strinjam se z vami, glede tega, kar ste povedali. Gospod kandidat za komisarja, pozdravljam vašo angažiranost, eh, tudi veliko zauzetost. Pogovor z poslanci Evropskega parlamenta. Pripravljeni ste tudi sodelovati z visoko eh, predstavnico, hkrati pa tudi z gospodom Mimico pri eh, reševanju pravih, eh, konkretnih problemov. Glede ebole, ni nam uspelo to vnaprej eh, ugotoviti, hkrati tudi nismo znali zadržati to krizo. Ali vidite, na kakšen način naj deluje Evropa, da bo sposobna boljšega sodelovanja, boljšega koordiniranja in tudi boljše medsebojne operabilnosti med nami, pa tudi drugimi akteri, kot so OZN, kot so Svetovna zdravstvena organizacija. Potrebne so eh, tudi vojaške strukture za soočanje z nekaterimi specifičnimi problemi. Najlepša hvala. θέσετε το πρόβλημα στην ολότητά του. Ότι πρέπει... Celovito ste orisali celoten problem. Dejansko obstaja, ti bi morala koordinacija med vsemi akteri in vloga komisarja za humanitarno delovanje je, da Eh, da ostane buden, da je v stiku z Svetovno zdravstveno organizacijo in drugimi. Eh, Naprimer, eh, ZDA so že poslali tja vojaške sredstva, s katerimi so vzpostavili urad za, eh, za reševanje teh problemov. Vprašali, eh, vprašan sem bil, ali bi tudi sam moral iti tja. Dejansko mislim, da je temu tako. Moram eh, si vse to ugledati na samem kraju. Kajti v tem primeru smo tudi bolj prepričljivi, ljudje vedo, da ste šli tja ne gre samo za simbolno dejanje, to dejanje bo imelo tudi povsem konkretne rezultate. Potrebno je skušati okrepiti odpornost na licu mesta, pomagati zdravstvenemu sistemu, hkrati pa opredeliti tudi potrebe po zdravnikih, po zdravstvenem osebju in pa tudi eh, glede naprimer, pristopov k zdravljenju v teh državah. Potrebna so tudi zdravila, eh, pitna voda, eh, potem eh, tudi ravnanje z odpadki in tako dalje. Vse to je potrebno za pomoč žrtvam ebole. Naš obisk tam bo prav gotovo tudi odigral pomembno vlogo. S tem smo pri kraju vprašanj, eh, celovito ste odgovarjali na vprašanja. Če želite morda sedaj še pet minut za vašo eh, sklepno izjavo, torej ni nujno, da je to pet minut, morda še karkoli, česar do sedaj niste uspeli povedati v svojih odgovorih na vprašanja. Thank you. Mislim, da smo že vsi nekoliko utrujeni po eh, treh urah. To je človeško in povsem naravno. Samo nekaj besed. Nekaj človeških besed. Kaj ti mislim, da eh, je bilo vse, kar je bilo izgovorjeno, zelo odkrito srčno če mi boste zaupali to nalogo, bo to podlaga za naše sodelovanje. Odkrito srčna izmenjava kot med člani eh, iste družine. Kaj ti pred nami so veliki izzivi. Profesor je pred nekaj minutami rekel, da ne bi želel biti v moji koži. Uh, No, ampak glede na to, da eh, sem eh, tako zagret, da eh, sem dejansko v službi tega namena, bi želel nekaj reči tudi o tem parlamentu. Počutim se namreč eh, kot eh, parlamentarec in eh, celotni postopek se je začel maja meseca Mislim pa, da je v veliki meri pravzaprav ukrepil prestiž in vlogo parlamenta v očeh naših državljanov. In ravno to zaslišanje je tudi del tega postopka, te procedure. Res je, da sem nekoliko utrujen, vendar sem zelo vesel, da sem danes tukaj, kajti ta demokratični postopek je eh, resnično zelo dragocen. Naše sporočilo državljanom pa je, kot smo rekli v, eh, našem, eh, v naši razpravi, nismo tukaj zato, da en, eni drugemu delimo komplimente. Temveč smo se, pravzaprav smo vključeni v politični dialog. Res je, da se nujno ne strinjam z vsemi eh, pripombami ali obratno, vendar pa smo vsi eh, del tistega, kar je potrebno, za, da se povrne zaupanje v Evropi. In po najboljših močeh se moramo v tej smeri potruditi. Veliko sem se že naučil, veliko tega se moram še eh, naučiti. Gospod eh, Sorensen, gospod Sorensen in njegova ekipa so me zelo eh, dobro vodili skozi vse to. 14 dni praktično nisem nič spal, vendar sem se seznanim, seznanil z osnovnim okvirom. Sedaj pa je prišel čas za podrobnosti. Torej, če podprete mojo kandidaturo, bomo sodelovali skupaj. Skupaj bomo delali in skušali uresničevati svojo vizijo, tako da bo Evropa še naprej glavni donator, eh, zaradi česar bomo ponosni na to, da smo evropejci. Najlepša hvala, eh, najlepša hvala gospod Stilianides za eh, to sklepno izjavo. Zaslužili ste si počitek. Eh, sedaj se bodo sestali koordinatorji za zaprtimi vratami, tako da prosim si tisti, ki vam ni mesta na tem eh, sestanku, eh, če odidete. Potem bomo eh, poslali evalvacijsko pismo, ki bo potem eh, posredovano konferenciji predsednikov. Konferenca predsednikov potem sprejme eh, odločitev in na to sledi plenarno glasovanje o vseh komisarjih skupaj. Vsem se vam zahvaljujem za udeležbo, zahvaljujem se tudi tolmačem.